Ja. Dear colleagues, Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da lahko počasi začnemo. Tudi zaradi tega, ker naš gost, ministr za zdravje iz Latvije, danes odhaja nazaj v prestolnico in letalo zagotovo ne bo čakalo na nj. Tako da pozdravljam ministra za zdravje Guntisa Beleviča. Ministr nam bo predstavil prednostne naloge latvijskega predsedstva za prihodnih šest mesecev. Hvala lepa, ministr, da ste danes z nami. Hvala lepa tudi, da ste nam ponudili priložnost, da vam neposredno prisluhnemo, ko nam boste predstavljali prednostne naloge latvijskega predsedstva. Izvolite, beseda je vaša. Godajme spriekštedetaj, Evropsk parlament deputati, cenim ako. Hvala lepa, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovana komisija, gospe in gospodje v veliko čast mi je, da lahko danes predstavim program Latvijskega predsedstva na področju zdravja. Latvija je vstopila v Evropsko unijo 1. maja 2004 in teh šest mesecev je naših je naše prvo predsedovanje svetu Evropske unije. In to je znak za Latvijo, za to, kako velike spremembe so se zgodile v naši državi. To je tudi dokaz za to, da Evropa več ni razdeljena in da imamo sedaj skupno razumevanje sodelovanja, razvoja in prihodnosti. Seveda naše predsedstvo ne bo moglo samo dosegati svojih ciljev. To bo možno samo skozi tesno sodelovanje z vsemi državami članicami. Spoštovani poslanci, vi ste bili vedno motor napredka. Vaša stališča in pa vaša podpora je bistvenega pomena za napredek zdravja in dobrobiti v Evropi. Želel bi se zahvaliti italijanskemu predsedstvu. Mi smo prevzeli krmilo od njih in eh, italijanski kolegi so delali zelo dobro in usmerjeno v cilje. Mm, čakajo nas veliki izzivi in zelo si bomo prizadevali za to, da bi izboljšali zdravje in dobrobit državljanov Evrope. Latvijsko predsedstvo ima tri prednostne naloge. Te so povezane z strateškimi prednostnimi nalogi sveta. In sicer te so naslednje. Konkurenčnost in rast, izkoristek digitalnega gospodarstva in pa tretjič krepitev vloge Evropske unije v globalnem kontekstu. Prednostne naloge na področju zdravja, sopadajo z prednostnimi nalogami latvijskega predsedstva in te se tudi med seboj dopolnjujejo. Med latvijskim predsedovanjem bomo povdarili ulogo posameznika. Želimo povdariti zdravo življenje. In uh, odgovornost vsakogar pri ohranjanju zdravja. Želimo tudi um, zdravstveno oskrbo, ki naj bo sredotočena na bolnika. Uh, prav tako želimo podariti vlogo medicinskih pripomočkov in in vitro tehnologij. To je bistvenega pomena, če želimo izboljšati zdravje evropskih državljanov in če želimo ohraniti konkurenčnost evropskega trga medicinskih pripomočkov. Zdravstveni ministri so potrdili, da bo ta naloga ostala visoko na seznamu prednostnih nalog in da je treba tukaj okrepiti stališča sveta. Svežen medicinskih pripomočkov je prednostni zakonodajni svežen latvijskega predsedstva. Tukaj želimo zaključiti pogajanja oziroma začeti pogajanja še pred iztekom našega predsedovanja. Ob tem je treba upoštevati, da mora biti najprej dosežen dogovor v svetu. Gospod Peter Lise in Glenis Vilmot sta poročevalca za to temo in uh, Latke so predsedstvo ju bo redno obveščalo o napredku. Prav tako bomo nadaljevali z delom, ki je bilo začeto v času italijanskega in grškega predsedstva, gre za psihoaktivne substance. Tudi tukaj moramo najprej doseči dogovor. Upam, da nas bodo države članice pri tem podpirale. Svetovna trgovinska organizacija je za leta 2013 do 2020 zastavila cilj na področju globalnega boja proti kroničnim boleznim. Število primerov prezgodnih smrti so tukaj eh, želeli znižati za 25 odstotkov. Prav tako je bil cilj ta, da bi svetovno porabo alkohola znižali za 10 odstotkov. Alkohol ima gospodarske, zdravstvene in socialne posledice. To škodi družbi. To je tretji najpogostejši faktor oziroma povzročitelj bolezni in prezgodnih smrti. Stroški posledic alkohola so v lanskem letu znašali 155 milijard evrov v zadnjih letih uživanje alkohola v Evropski uniji ni zraslo, ampak vseeno ostajamo tisti del sveta, kjer eh, ljudje uživajo največ alkohola. No, za to politiko je bilo pomembno predvsem leto 2006. Takrat je Evropska komisija predložila tako imenovano strategijo politike glede alkohola za obdobje med leti 2006 in 2012. Čeprav je ta politika v glavnem v pristojnosti držav članic, je bilo v zadnjih letih veliko govora o tem, da potrebujemo tudi politiko na evropski ravni za to področje. Ministr za zdravje bom pozval k razpravi o tem in v to razpravo bom vključil tudi komisijo. Prizadevali se bomo za poenoteno stališče glede alkohola v Evropski uniji. V okviru našega predsedovanja bomo delali na mednarodni način. K sodelovanju bomo povabili številne mednarodne strokovnjake, povdarjali bomo predvsem zdrav način življenja, to je predpogoj za zdravje in razvoj naših držav in družbe. To je odvisno tudi od izobraževanja mladih in otrok, od dela v šolah, kajti zlasti v zgodni mladosti so zastavljeni temelji za kasnejši način življenja in način prehranjevanja ljudi. Potem vsi vemo, da je škodljiv recimo sol, ampak ko govorimo o transmaščobah, o sladkorju, pogosto govorimo samo o gospodarskih škodah. Pozabimo pa na to, da z temi snovmi škodimo tudi zdravju. Nažalost, tukaj še nimamo ustrezne zakonodaje. Imamo samo zakonodajo za uživanje soli in za nekatere druge substance, recimo uživanje nasičenih maščob oziroma osebnost nasičenih maščob v živilih. Um, Te teme bom vključil v razprave z ministri za, zdravju, za zdravje. Mislim, da je zdravje predpogoj za gospodarski razvoj. Spoštovani poslanci, naše predsedstvo se ne bo ukvarjalo samo za vprašanje zdravja in zdravega načina življenja. Loteli se bomo tudi tistih vprašanj, ki morda v nekaterih državah članicah niso tako zelo aktualna. Lahko pa bi postala aktualna, če tukaj ne bi ukrepali. Tukaj bi, lahko, tudi, tukaj bi želel izpostaviti problem tur, um, tuberkuloze in predvsem um, multirezistentne tuberkuloze. Um, te bolezni. Zdi se, da je ta bolezen predvsem problem zahodne. Eh, torej, zdelo se je, da je ta bolezen v Zahodnji Evropi izkoreninjena in da v, o njej beremo samo v zgodovinskih romanih, ampak to ni res, nihče ni varen pred to nalezljivo boleznijo. Bolezen seveda ne pozna um, meja in razširjena je v vseh družbenih razredih in tristo šestdeset tisoč ljudi je lani zbolelo zaradi tega, štirideset tisoč jih je zaradi te bolezni umrlo in uh, velik odstotek teh smrti predstavlja smrt zaradi multiresistentne tuberkuloze. Lėmas apkarošana ir jų. Tuberkuloze. O tem se bomo pogovarjali tudi z našimi vzhodnimi partnerji. Če eh, želimo rešiti ta problem, potrebujemo veliko mero solidarnosti osveščati moramo tudi evropske države glede razširjenosti te bolezni. No, eh, tudi zdravstveni e-teden v začetku septembra je že tradicija. Tukaj eh, se želimo osredotočiti na povečanje možnosti za zdravljanje bolnikov z eh, novimi možnostmi, ki jih, ki jih eh, ponuja tehnologija. Namen zdravstvenega e-tedna je ta, da ljudje ne bi več razmišljali o svoji bolezni kot o nekem izoliranem primeru, ampak da bi razmišljali o tem, kako bi lahko izkoristili možnosti zdravljenja tudi za druge. Vsak posameznik lahko vpliva na potek svoje bolezni dokler ne bomo imeli tukaj večje osveščenosti, lahko imamo še toliko tehnoloških novosti, pa to ne bo imelo ustreznega učinka. Ljudje morajo na tem področju postati bolj ozaveščeni. Ta dogodek, torej ta zdravstveni e-teden bo eh, velik dogodek, povabili bomo predstavnike iz področja zdravstva in Eh, iz področja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Spoštovani poslanci, naše cilji so zelo ambiciozni. Sploh, če pomislimo na to, da imamo na voljo samo šest mesecev. Namen imamo razpravljati tudi o naslednjih temah, rak, mm, pravočasno, pravočasne diagnoze, kakovost zdravstvene oskrbe. Ukvarjali se bomo tudi z deli, ki so, z predlogi, ki so bili podani v času grškega in italijanskega predsedstva. Na začetku bi želel povedati, da čeprav so vprašanja zdravja v glavnem v pristojnosti držav članic, je naš velik izziv ta, da mm, tukaj poskrbimo za večjo osveščenost, da uskladimo naše politike, želimo zdrav in kakovosten način življenja. Zlasti v tem obdobju, ko naši državljani. Um, Ko za naše državljane obstajajo veliki izzivi, zato je potrebno tudi, zato je treb, potrebno tudi konstruktivno sodelovanje. Če torej želimo dolgoročno usmerjeno zdravstveno politiko. Spoštovani poslanci, z veseljem se vam poročal o prednostnih nalogah latvijskega predsedstva na področju zdravja in seveda bom z veseljem odgovarjal tudi na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Sedaj pa začenjamo s prvim krogom vprašanj. Najprej besedo dobijo koordinatorji in predstavniki skupin. Peter Lize v imenu LS je prvi. Hvala lepa, gospod minister. Vesel sem, da se soočamo z to evropsko realnostjo, da torej tudi predstavniki baltskih držav, ki so imeli velike težave po eh, razpadu Sovjetske zveze, sedaj tiste, ki vodijo Evropsko unijo. Vesel sem, da ste povedali, da bodo uh, medicinski pripomočki prednostna naloga vaši, vašega predsedstva. No, ampak če rečemo, da je naš cilj to, da se pogajanja začnejo, potem je to premalo. Naš cilj mora biti, da zaključimo pogajanja. Vem, da nas tukaj čaka veliko um, dela. Ampak po drugi strani je bil ta predlog komisije podan že pred več kot dvema letoma. In predstavljamo si, da bo junija leto spet prišlo do kakšnega hujšega škandala, eh, tako da se takrat več ne bomo mogli iz govarjati na to, da nismo imeli dovolj časa za to, da bi se pogajali o tem, eh, o tem dosijeju. Veliko imamo uradnikov, ki se ukvarjajo z tem vprašanjem in ti bi morali opraviti svoje delo. Že toliko časa imamo ta predlog pred seboj, sedaj moramo končno najti rešitev. Enako velja za industrijo. Ko bo prišlo do naslednjega škandala, se bo vse skupaj močno zaostrilo. Vem, da imamo državne ureditve in ovire in tako naprej, ampak um, slej ko prej bo v naslednjem škandalu izbruhnil takšen pritisk, da ga več ne bomo zdržali. In pa še neko vprašanje v zvezi z in vitro diagnostičnimi pripomočki. Tukaj imamo tudi nekaj eh, pravnih mnen, parlamentu je ta tema zelo pomembna in eh, zanima me, ali bo se kot predsedujoči minister eh, podprli Evropski parlament pri, njihovih, pri njegovih prizadevanjih. Matijas Grote, hvala lepa, gospod minister, da ste napovedali vse te ambiciozne cilje za naslednjih šest mesecev. Peter Liza je omenil medicinske pripomočke in in vitro diagnostiko. Evropski parlament se je vedno zauzemal za to, da bi tukaj dosegli napredek pri zakonodajnih predlogov. Mm, pritisniti bi morali tukaj. Res je sramotno, da smo to temo tako dolgo potiskali na stranski tir. Zgleda, da se bo res moralo zgoditi to, kar je napovedal um, Peter Lize, torej priti bo moralo do kakšnega škandala, da se bo vse skupaj. Uh, premaknilo in mi bomo takrat s prstom pokazali na svet. Tukaj je bilo veliko lobijinga, eh, popolnoma pritiranega. Eh, skoraj toliko drame je bilo kot pri zakonodaji o tobaku. Še o eni temi bi želel spregovoriti. Gre za kronične bolezni. Tudi tukaj že dolgo čakamo na predlog komisije, nov predlog komisije. Veliko ljudi v Evropski uniji trpi za kroničnimi boleznimi in zato bi končno morali dobiti obsežno strategijo na tem področju. To resnično potrebujemo in vesel sem, da se bo vaše predsedovanje tega lotilo. Potem eh, tudi tuberkuloza je pomembna, pomembno vprašanje. Tukaj smo organizirali tudi pomembno predstavitev skupaj z zdravstveno. Svetovno zdravstveno organizacijo. Tudi v luči gospodarske krize se tuberkuloza hitro širi in zato sem vesel, da ste se lotili tudi te teme. Upam, da bomo videli tudi nekaj dobrih rezultatov, recimo v smislu izmenjave najboljših praks. vam osebno želim veliko uspeha. No, včeraj sva se tudi osebno srečala. Um, vam in vašemu predsedstvu želim veliko uspeha. To sem povedal že danes zjutraj vašemu kolegu, da so ravno male države tiste, ki ponavadi na najbolj uspešen način predsedujejo Evropske unije. Tako da želim vam veliko uspeha v naslednjih šestih mesecih. Uh, Hvala lepa, gospod Pjeha za IKR. Predsedniče, šanovni pani. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister, hvala lepa, da ste se danes odeležili naše seje. Kar nekaj vprašanj ste že prejeli, tudi v zvezi z medicinskimi pripomočki, potem glede in vitro postopkov. Omenili pa ste tudi zelo sporno temo in sicer poraba alkohola če bi zmanjšali porabo alkohola za 10 odstotkov, bi s tem izpolnili zelo ambiciozen cilj. To je zelo daljnosežen cilj, po mojem mnenju. Podobne cilje smo si zastavili na področju porabe tobaka. Vendar se mi zdi, da je pri vprašanju porabe alkohola treba upoštevati tudi kulturno-zgodovinski kontekst. Sam bi rad slišal kaj več s tem v zvezi. S tem bi dosegli pomembne rezultate, verjetno tudi na področju gospodarstva in zdravja. Zanima me, ali ste imeli v mislih bolj dostop do alkohola ali bi želeli povečati cene alkohola ali boste omejili oglaševanje alkohola, kako se boste lotili tega vprašanja. Pri porabi tobaka smo se zadeve lotili tako, da smo zmanjšali oglaševanje. To je bil začetek. Preventivni ukrepi bi prav tako lahko imeli svoj učinek. Na koncu bi vam rad zaželel samo še veliko uspeha. Zelo hvaležen bi vam bil, če bi lahko kaj več povedali o vsem tem, kar sem prej omenil. Naprimer, kaj boste storili pri zmanjševanju porabe alkohola. Hvala lepa. Gospod Farija Alde. Hvala lepa. Gospod predsednik. Tudi sam bi rad zaželel dobrodošlico ministru. Upam, da boste v času predsedovanja bili čim bolj uspešni. Gospod minister, predstavili ste izjemno ambiciozen delovni načrt. Nedvomno imate dobre namene in ste zelo iskreni. Izpostavili ste tudi prednostna področja, na katera se bo latvijsko predsedstvo osredotočilo. Podarili ste seveda zdravje, Gospod minister, ko ste govorili o zdravju, ste rekli, da je šestmesečno obdobje zelo kratko obdobje. Sam bi rad izpostavil zakonodajni predlog, o katerem tudi sam poročam. Gre pa za direktivo, ki se nanaša na preglednost pri postavljanju cen zdravil za človeško uporabo. Zanima me, ali boste vi uredili področje cen zdravil ali boste omogočili, da inovativna zdravila tudi hitreje pridejo na trg? Potem, kaj se dogaja z generičnimi zdravili? Ta zdravila so cenejša in prav tako koristna za zdravje. Rekli ste tudi, da boste več storili na področju farmacevtske industrije, kajti podjetja v tem sektorju so pomembna za konkurenčnost Evropske unije. Gospod minister, se vam ne zdi, da bi svet moral prevzeti odgovornost za to pobudo? Se pravi, da bi tudi v svetu veliko bolj resno obravnavali direktivo o postavljanju cen zdravil. To je pomembno za evropsko gospodarstvo, pa tudi za same državljane. Zaključujem. Evropski parlament je že opredelil svoje stališče v prvem branju. Skupaj s kolegi, poročevalci v senci, in ostalimi političnimi predstavniki vseh skupin smo že v zadnjem mandatu skušali zagotoviti dodaten zagon pri tej direktivi o postavljanju cen zdravil. Lahko poveste, prosim, kaj več o tem. Hvala lepa. Gospa Konečna, skupina GUE. Uh, hvala lepa, gospod minister. praktično bom ponovila tisto, kar so povedali že predhodni govorniki. Morda boste ravno zaradi tega razumeli, kako zelo pomembno je vprašanje in vitromedicinskih pripomočkov in ostalih medicinskih pripomočkov. Zelo sem bila razočarana, ko sem videla delovni program komisije. Morda bi me lahko vaše besede zadovoljile, namreč vi ste rekli, da svet namerava še naprej delati na teh zakonodajnih aktih da obstajajo optimistične napovedi v zvezi s tem, da naj bi v času vašega predsedovanja zaključili z delom na tem svežnju. Je pa res, da se komisija obnaša popolnoma drugače. Zato me zanima, ali ste prepričani v to, da boste komisijo lahko prepričali, da ta zakonodajni akt sprejme. Če ja, kdaj menite, da bi do tega lahko prišlo? no vse zadnje gre za zelo pomemben zakonodajni akt, še posebej v luči posameznih škandalov in afer. Je pa res, da smo opravili ogromno dela na tem področju in da smo glede tega tudi soglasni. Tega ne morete kar tako ignorirati. Če bi to storili, bi bilo to napačno. Še eno vprašanje imam in sicer v zvezi z cenami. Kako bi lahko bolje uredili področje cen? Zelo pogosto se zgodi, da nekatera zdravila na nekaterih trgih v nekaterih državah članicah niso na voljo prav zaradi cene teh zdravil. Gre pa za pomembna zdravila oziroma medicinske proizvode, ki jih kupujejo distributerji iz drugih držav. Želim si, da bi vsi državljani imeli zagotovljen enak dostop do vseh zdravil na trgu. Zanima me, če boste morda sprožili razpravo o tem. Ne moremo namreč dopustiti, da vlada takšno stanje, ko nekateri ravnajo pošteno, drugi pa nimajo možnosti dostopiti do zdravil, ki bi jih potrebovali. Hvala lepa. Gospa Avken, skupina zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik. Prisrčen pozdrav tudi ministru in latvijskemu predsedstvu. Ne bom se dotikala tem, ki so jih izpostavili že ostali kolegi danes popovdne. Lahko pa povem, da bi mi z veseljem podprli svežen o medicinskih pripomočkih in in vitro diagnostičnih pripomočkih. To je pomemben zakonodajni svežen. Prvi del svežnja smo podprli, zagotovili smo tudi preglednost pri medicinskih preizkusih, skoraj eno leto smo se s tem zelo intenzivno ukvarjali. Celotna industrija je bila proti temu. In kolikor vidimo pri tej tipu, tudi tu obstajajo težave v zvezi z medicinskimi pripomočki, ker eno od večjih podjetij v ZDA temu nasprotuje. Zanima me, ali boste preglednost uveljavljali kot predpogoj za odobritev katerega koli medicinskega pripomočka. Še posebej, če gre za medicinske pripomočke, ki vam jih usadijo v telo. Ne vem, ko gre za kolena, kolke in tako naprej. Sama vem, do kakšnih težav lahko pride, če stvari niso ustrezno urejene. Če želimo zbuditi zaupanje v sistem, moramo zagotoviti preglednost, odprtost. To je v interesu državljanov. Medicinska industrija res ne bi smela tega preprečevati. To ni legitimna zahteva. Vemo pa, da lobisti intenzivno delajo na tem področju in v tem prvem krogu obravnave tovrstnih vprašanj so izpogajali to, da se je zadeva predstavila iz GD Sanko v GD za podjetništvo. Se pravi, da je ta generalni direktorat sedaj pristojen za to, kar je po našem mnenju narobe. Potem je pa še vprašanje proti mikrobne odpornosti, kar nekaj držav s tem že ima težave, tudi na Danskem se s tem soočamo. 80 odstotkov prašič je, vzreje, je prizadete zaradi protimikrobne odpornosti. Proizvodnjo prašičjega mesa je treba nujno urediti. Namreč 80 odstotkov prašičev hranijo z takšno krmo, da se spodbuja protimikrobno odpornost. Hvala. Hvala lepa. Skupina FDD. Kolega Pedičini. Dišamo, kaj. Recimo, da se bom kar navezal na to, kar je povedala kolegica. Sam sem namreč pristojen za to področje, sam sem zadolžen za poročilo na lastno pobudo na to temo. Septembra je Obamova administracija najavila, da bo sprožila strategijo za boj proti odpornosti na antibiotike. Vzpostavila je tudi skupino strokovnjakov in ta skupina naj bi do 15. februarja letos predstavila nacionalni akcijski načrt za petletno obdobje in v tem času naj bi se borili proti odpornosti na antibiotike. Sem poročevalec na, za to temo. Zato se mi zdi, da bi bilo res smiselno, da bi tudi na evropski ravni sprejeli konkretne ukrepe. V letu 2050 bo zaradi odpornosti na antibiotike umrlo več ljudi kot zaradi raka. 10 milijonov oseb po svetu bo do leta 2050 umrlo zaradi odpornosti bakterij na antibiotike. Nekje 8 milijonov ljudi naj bi do istega datuma umrlo zaradi raka. Zaradi malarije, tuberkuloze, bakterije, škrikakoli, umre na 150 tisoč oseb letno prav zaradi odpornosti na antibiotike. Mislim, da bi morali več storiti tudi na področju raziskav, ko gre za nova zdravila. Odpornost na antibiotike bo v Evropi in v ZDA povzročila 50 tisoč smrtnih žrtev letno, kar nas bo stalo 100 milijard evrov. Ali nameravate na evropski ravni sprejeti kakršen koli akcijski načrt ali strategijo? Kolikor vem, naj bi se komisija usklajevala tudi z to namensko delovno skupino, ki je bila vzpostavljena na ameriški strani. Vam pa tudi sam želim veliko sreče v času vašega predsedovanja. Hvala. Zdaj pa dam besedo ministru za odgovore. Cienījamie deputāti, vispirms sirsnīgs paldies par uh, jautājumu. Hvala lepa, spoštovani poslanci, za vsa vprašanja. No, povedal sem že, da je naša glavna prednostna naloga pri zakonodajnem delu ravno delo v zvezi z dvema uredbama. In sicer uredba o medicinskih pripomočkih in pa uredba o in vitro diagnostiki. Mm, upravičeno je, da kritizirate počasen napredek pri teh dveh dosijejih. medicinski pripomočki in pa produkti in vitro diagnostiki so bili do sedaj v Evropi urejeni z direktivo in vsaka država članica je na drugačen način prenesla to direktivo v svojo zakonodajo in jo na drugačen način izvajala. Sedaj moramo tukaj ureditev uskladiti na evropski ravni. To bo koristno tudi za države članice. Uredba bo tako postala zavezujoča za vse države članice. No, ampak ker se nekatere države članice temu upirajo, prejšnji dve predsedstvi nista uspeli zaključiti dela v zvezi s tem. No, nekaj napredka sicer bilo doseženega. svet še ni sprejel stališča ne o medicinskih pripomočkih, ne o in vitro diagnostiki. Naš namen je, da bi sedaj um, spodbudili oblikovanje skupnega stališča svet, sveta. To delo si želimo zaključiti, ampak zavedamo se dejstva, da mm, nam mogoče to ne bo uspelo. Vsekakor pa bomo si pri tem delu prizadevali za uh, odkritost, pravičnost, veliko še nerešenih vprašanj. Včeraj sem se sestal z poročevalci iz vašega odbora za te teme in tudi tisti, ki v svetu se ukvarjajo z tem dosjejem, so zelo sposobni sodelavci. No, oboji predstavniki se bodo sestali dvakrat na mesec v delovni skupini. In približno en teden vnaprej bomo vam poslali vse dokumente, opisali bomo trenutno stanje in eh, našteli bomo naše cilje. O tem bomo obveščali predstavnike vseh držav članic. Naš cilj je, da bi napredovali hitro in da bi prepravili se z nami. vseh tistih točk, kjer je treba doseči kompromis. Parlamentu bomo redno poročali o stanju pogovorov in dela. In pripravljeni moramo biti na to, da damo tudi možnost parlamentu, da se odzove na morebitni dogovor. Vprašanja in vitro diagnostike in pa medicinskih pripomočkov so zelo pomembna za državljane Evropske unije. Zlasti pa je to pomembno za razvijanje inovacij v tem eh, sektorju. Tako kot sem že rekel, to je mm, naša Glavna prednostna naloga v zvezi s tem smo že vzpostavili dialog z državami članicami in uh, sedaj si bomo prizadevali za dosego cilja. V to bomo vključili vse udeležene strani. Upam, da bodo vsi nekoliko prožni pri svojih stališčih in da bomo uspeli doseči dogovor v svetu. Takoj zatem pa bomo začeli še pogovore s parlamentom naslednje vprašanje. Upam, da sem eh, ustrezno odgovoril na vaše vprašanje o medicinskih pripomočkih in in vitro diagnostiko. Povedal sem torej, da je to naša glavna prednostna naloga in da je to zelo pomembno za celotno Evropsko unijo. Tako, sedaj pa še vprašanje tuberkuloze. Zlasti te oblike multiresistentne tuberkuloze. Tudi to je naša prednostna naloga. Med našim predsedstvom se bomo organizirali prvo ministersko konferenco na to temo. Ukvarjali se bomo z vprašanjem boja proti tuberkulozi, zlasti bomo spregovorili o ukrepih, ki so potrebni dolgoročno gledani. Razpravljali bomo o tem, eh, kako vključiti vprašanje zdravja v vse politike, kakšna je povezava z drugimi sektorji. Gre torej za mm, posebno ranljive dele družbe, za revnejše, bolj občutljive ljudi v Razpravljali bomo tudi o tem, kako v reševanje tega problema vločiti mednarodne organizacije, eh, kako ukrepati čezmejno, kaj ti to je bolezen, ki ne poznamo. Ja, to ne zadeva samo baltske države in Bulgarijo in Romunijo. Ta bolezen postaja tudi problem v Nemčiji, Veliki Britaniji in Franciji. In to tudi zato, ker eh, se bolniki gibljajo po Evropi, tako se širijo tudi bolezni, tudi tuberkuloza. Eh, znani so primeri te bolezni v Londonu, v Berlinu, tudi v Bruslju. No, um, Na konferenci o tuberkulozi bodo povabljeni, na to konferenco bodo povabljeni tudi finančni ministri in ministri za socialne zadeve. Ehm, predvidevamo, da bomo sprejeli tako imenovano deklaracijo iz Rige o preprečevanju širitve tuberkuloze. Upam, da bo tudi naslednja predsedstva nadaljevala z tem delom in da se bodo še naprej borila proti tej bolezni. Naslednja točka. Eh, Protimikrobna odpornost. Zelo nas skrbi to, da tudi nekateri kmetje, ki se ukvarjajo z svinjerejo, lahko zbolijo za določenimi boleznimi. Tudi v nekaterih območjih na severu Nemčije smo v vodi, v pitni vodi našli odporne, takšne odporne uh, mikrobe in bakterije. Uh, Eh, se pravi, ta problem je vedno bolj razširjen in zato je tukaj potrebno konkretno ukrepanje. Mi se ukvarjamo zato, s tem problemom. odpornosti na antibiotike. Tudi na to temo bomo organizirali konferenco seveda tega problema ne bomo rešili v šestih mesecih. Bomo pa spodbudili raziskave na tem področju in ob tem, da smo sodelovali s komisijo. Naslednje vprašanje. Zastavil ga je gospod Lize. ar valstu vēsturiskajām, kultūrālajām atšķirībām. Tajā pašā laikā. Naslednja točka je torej obveščeno soglasje. Tudi na tem področju bomo sprejeli zakonodajo. Tukaj obstajajo velike, države član, velike držav, razlike med državami članicami. um, ljudje morajo o tem biti natančno obveščeni. Testi morajo biti točno določeni, vedeti moramo, kaj narediti v primeru, da se recimo neki osebi um, po pregledu sporoči, da je obolela za, na, eh, za neozdravljivo boleznjo, včasih se zgodi, da takšni pregledi, takšni testi niso dovolj precizni in zato ni možno postaviti jasne diagnoze in to so zelo zapleteni primeri. Naslednje vprašanje v zvezi z uh, uživanjem alkohola. Mm, V zvezi s tem bo potekal neuradni ministerski svet. Trenutno v Evropski uniji nimamo skupne politike glede uživanja alkohola. To takšno politiko smo včasih imeli, ampak eh, njena veljavnost se je iztekla. Trenutno imamo samo regionalne načrte za leta 2014 do 2016. Menim, da potrebujemo novo politiko o uživanju alkohola. Ni dovolj, da eh, prepovemo vse alkoholne pijače in eh, uvedemo zakonodajo treznosti, če se lahko tako izrazim. Tega ne moremo narediti. Moramo pa omejiti um, uživanje alkohola. Ministri za zdravje bomo razpravljali o tem vprašanju, povabili smo jih v Rigo in skušali bomo zbližati stališča posameznih držav. To vprašanje je seveda zelo občutljivo. Bomo pa mi vsekakor podali to pobudo za razpravo med ministri. Komisija nas predtem podpira. prav tako eh, komisar za zdravje Andri Kajte in eh, tudi luksemburško predsedstvo, ki bo predsedovalo v drugi polovici leta, bo to obravnavalo kot prioriteto. Še direktiva o preglednosti. Tukaj se strinjam s poslanci. Zaradi visokih cen zdravil torej zlasti novih inovativnih zdravil, so cene vedno više. Nažalost, ta zdravila niso dostopna vsem segmentom družbe. Če želimo doseči širši dostop do teh zdravil, potrebujemo tudi za to neko. Um, ureditev na evropski ravni, s tem se strinjajo vse države članice. No, trenutno je ta eh, dosje nekako blokiran predlog, s predlogom komisije. Države članice niso bile zadovoljne ta zakonodajni predlog je treba predelati. Mi bomo razpravljali z predstavniki držav članic o tem in skušali bomo ugotoviti, kako bi tukaj bilo možno doseči napredek. Torej, kot sem že povedal, odziv na predlog komisije tukaj ni bil dober in zato je nekako ta dosje obtičal. Vendar pa stvari ne smejo ostati takšne. Med našim predsedovanjem bomo skušali ugotoviti, katere zahteve v svetu je treba za gotoviti, zato da bomo lahko napredovali pri tem delu. No, zdaj pa bomo tudi z drugim krogom, krogom vprašanj. Kolegi bi prosil, da ste kratki, zato da bomo lahko sestanek s kolegom ministrem zaključili ob pol petih. Eh, gospa Grostet, izvolite. Hvala. Gospod minister, tole sem. Eh, v vašem programu ste izjemno ambiciozni, to je izjemno pomembno tudi zato, da lahko Evropski komisiji dokažemo in pokažemo, da mora biti zdravje eden izmed ključnih temeljev gospodarstva Evropske unije. Povedali ste, nekaj izjemno zanimivih eh, zadev. Prvič, enakost vseh glede zdravja in ulogo, ki jo lahko vidi, je zdravje na tem področju. To je urode, ki ga moramo še naprej razvijati. Eh, vem, kakšne so bile uvere na tem področju. Sama sem bila poročevalka v zvezi s čez, čezmejno zdravstveno skrbo in takrat sem naletela na odklonilna stališča številnih držav članic. Tako da tukaj, tu moramo storiti še veliko. Prav tako ste izpostavili vprašanje eh, multirezistentne tuberkuloze. Ja, prav imate. Eh, vedno več revščine je, zaradi česar se pojavljajo bolezni, kot so eh, tuberkuloza, rdečke in tako naprej. Skratka, moramo storiti več tudi glede boja proti, proti mikrobni odpornosti in vsekakor lahko računate na podporo našega odbora. Moramo pa se seveda lotiti tudi preventive v obliki cepljen. Želim pa zlasti izpostaviti mednarodni dan redkih bolezni, ki bo potekal 28. Um, februarja pod vašim predsedstvom. Torej, ta mednarodni dan redkih bolezni je izjemno pomemben, kot veste, te bolezni pogosto udarijo samo redke ljudi, ampak uh, so zelo resne. Rezultati ki smo jih dosegli zaradi izvajanja evropske zakonodaje, so bili izjemno donosežni, ampak eh, storiti moramo še ogromno. Spodbujati moramo inovacije, zato da bi dobili nove oblike terapij, kot smo to že povedali leta 2009 svetu. Dve vprašanje imamo v zvezi s tem. Želeli bi pravzaprav sestaviti pisno deklaracijo v zvezi s temi vprašanji. Upam, da bom deležna tudi podpore kolegov. Ampak, gospod minister, zanima me, kako namerava latvijsko predsedstvo poslati glasen signal, glasen signal tem kategorijam pacijentov, ki včasih čakajo tudi pet let za to, da sploh zaznamo njihov bolezen, ki je redka ali zelo redka. In kot drugo, zanima me, če nameravate pospešiti izvajanje direktive o čezmejni zdravstveni negi. Zato, da bi vzpostavili referenčne centre za redke bolezni v državah članicah. Tu namreč a, imamo ogromno zamudo. Hvala. Colleagues, we have to... Spoštovani kolegi, malce krajše boste morali biti, zato ker ne moremo nadaljevati takole. Gospa Vilmot. Uh... Ja, bom kratka. Najlepša hvala, ker ste z nami danes, gospod minister. Eh, danes eh, smo na dolgo in široko eh, govorili o medicinskih pripomočkih, ampak sama se moram vrniti na temo, tudi zato, ker sem vam pričevalka o tem, kolegi so to že omenili, tudi zato, ker je to vprašanje izjemno pomembno za parlament, da se začne voditi naprej. To zakonodaje nujno potrebujemo, upamo, da se vi tam pravi človek, ki bo to izvedel. Že včeraj smo vam povedali, da je to treba izvesti nek škandal bo gotovo izbruhnil prej ali slej. Pripričana sem, da ste vsi videli nizozemski program, ko so poročevalci um, skoraj da registrirali to mrežico, ki jo uporabljajo za shranjevanje mandarin, kot eh, medicinski pripomoček. Grozno je bilo to in zagotoviti moramo, da bodo samo tisti notificirani organi, ki imajo vso ekspertizo, tisti, ki lahko ocenijo to vrstne naprave in pripomočke. Prav tako potrebujemo nadzor, eh, ko so zadeve že na trgu, prav tako pa moramo zagotoviti, da ne bo nekakšne povezave med plačilami in avtorizacijo medicinskih pripomočkov. Še nekaj. Omenjena je bila, omenjena je bila politika glede alkohola. Ampak zadnja strategija se je zaključila leta 2012, zdaj smo že v letu 2015, pa še vedno čakamo na komisijo, da se stavi novo. To je tretji največji vzrok eh, smrti, ki se bi ga dalo preprečiti tako, da potrebujemo strategijo. Tako da me zanima, kakšno je vaše stališče v zvezi s, naprimer, postavljanjem minimalnih cen. E Najlepša hvala, gospa Gerlinko, minuj e kaj. Um, The Commission has confirmed. Uh, Najlepša hvala. Komisija je potrdila, da bo še vedno igrala vlogo tega glavnega znanstvenega svetovalca, ampak še vedno čakamo na to, kdo bo imenovan na to mesto. Včasih dobivamo tudi kontradiktorne informacije o zvezi s tem vprašanjem in nam lahko odgovorite z da ali ne. Zanima me, če menite, da bi to delovno mesto moralo ostati na um, komisiji, torej mesto glavnega znanstvenega svetovalca. In če da, me zanima, kako nameravate zagotoviti, da bi prišlo do napredka še pod vašim predsedovanjem. Hvala. E. Gospa Kilonen, Gue. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvä terveysministeri. Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod eh, minister. E tudi staranje prebivalstva je za celotno Evropsko unijo velik izziv. Zanima me, kakšne namene ima Latvija za to, da bi izboljšali zdravje um, starejših državljanov. Kako bi lahko ljudem, na primer, omogočili, da dlje živijo na domu, raziskave, rehabilitacije? inovacije in kako skratka omogočiti boljši življenjski standard našim starejšim državljanom. Torej, celotni te skupnosti. Zanima me, če bi lahko tudi vi kot predsedstvo zastopali um, napredek na tovrstnih področjih. Najlepša hvala. Gospa Meizner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Minister, auch von meiner Seite. Hvala lepa, Gospod minister, tukaj sem. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sem poročevalka v senci za direktivo o medicinskih pripomočki. Veliko ste že povedali o tem, zato ne bom tega ponavljala. Zame je pomembno to, da direktivo dobimo kar se da hitro. Omenila bi nekaj drugega. Govorili ste o zdravem načinu življenja in o zlorabi alkohola. Strinjam se z vami, tukaj moramo ukrepati, kajti zaradi nezdravega načina življenja nastanejo veliki zdravstveni stroški. In rekli ste, da je tukaj treba začeti z osveščanjem že v, vrt, že v vrtu in šoli. Jaz sem bila dolgo zaposlena v vrtu in eh, vem, da pri akciji zdravega zajtrka. Številni otroci niso sploh se slišali za korenček, čeprav je to nekaj, kar bi moralo biti na voljo vsem. Potrebujemo zgodne kampanje osveščanja, enako velja za kampanje osveščanja glede nevarnosti uživanja alkohola v nosečnosti. Sprašujem pa vas, želite tukaj sprejeti kakšne prepovedi ali spodbujati samo osveščanje glede teh problemov? Hvala, gospod Ivasi. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi latvijskom ministru za zdravje, da ste danes z nami. Tri zadeve bi želeli omeniti. Prvo kot prvo. Kot eh, minister za zdravje, kot minister za zdravje vas prosim, da se zres zavzamete za to, da bi se uredilo vprašanje teh endokrinih motilcev. Vemo, da zamujamo z zakonodajo v zvezi z biocidi, uh, Um, in podobnimi kemikalijami, zato da bi preprečili nastanek tovrstnih uh, endokrinih motricev. Vemo tudi, da se je komisija že posvetovala z deležniki v zvezi s, gospodarš, z, v zvezi s gospodarskimi učinki tega, te zakonodaje, kar je malce da skoraj da paradoksalno, da se komisija pogovarja s industrijo v zvezi s tem. Skratka, prosim vas, da se tudi na komisiji zauzamete za začetek izvajanja teh kriterijev. Tudi Generalna direkcija za kmetijstvo um, se je za to zauzela. EFSA je tudi sprejela sporočilo, kjer piše, da izpostava bisfenolo A ne predstavlja nikakršne nevarnosti za potrošnike. In to je škandalozno. Škandalozno je, da naša agencija, ki jo financiramo mi s svojimi sredstvi, trdi neko tako neumnost, da ta snov ne um, predstavlja nevarnosti. Uh, um, tudi z torej, tovrstnim bisfenolom smo že pre, predpovedali, zato ker so včasih te kemikalije prešle v tekočino, ki je bila v dudi. Nekatere države, Švedska in Francija, naprimer, že imamo zakonodajo za prepoved bisfenola. Mi pa plačujemo neko agencijo, ki trdi, da tveganja ni. Tako da prosim, da z pestjo udariti po mizi v zvezi s tem vprašanjem vizavijevce. Pa še nekaj v zvezi s ceno zdravil. Prejšnja komisija je povedala, da ne more ničesar storiti v zvezi s cenami zdravil. A, mi pa smo imeli prele predvrati Špance, ki so demonstrirali proti visoki ceni zdravil proti hepatitisu C. Mi menimo, da imate vi pristojnost za to, da bi uredili tudi cene za zdravila, ne pa da to določajo laboratoriji. To bo uničilo pravzaprav načelo dostopa do zdravila. Najlepša hvala. Gospa Gines. Okay. Je ni. Gospod uh, Poc. And, uh, welcome, uh, Najlepša hvala. Eh, lepo bi pozdravil vas in pa začetek latvijskega predsedstva. Endokrini motilci so eden izmed največjih groženj za človeško zdravje najdemo jih posod in na več načinov vplivajo na človeško zdravje. Mi smo sprejeli tudi rezolucijo za to, da bi se zazeli za sprejemanje ukrepov že marca leta 2014. In eh, javno mnenje je to podprlo, prav, tudi, prav tako tudi znanstvena srednja. In komisija bi morala sodlačiti o. o objaviti že decembra specifične kriterije za eh, endokrine motilce. Ampak ta rok je menil, sprejeto ni bilo nič. Pred enim letom, 23. januarja 2014, sem tudi grško predsedstvo prosil um, na nekaj stvari v zvezi s tem. Potem je januarja uh, komisija povedala, da namerava sestaviti te kriterije, ampak da je prišlo do zamude, ki bo trajala vsaj eno leto. Še eno leto je minilo in zdaj vam postavljam isto vprašanje, kot sem ga postavil prejšnjemu grškemu predsedstvu. In sicer, kakšne konkretne ukrepe namerava sprejeti vaše predsedstvo, zato da bi komisija objavila ta svežen v zvezi z endokrinimi modeli. Hvala. Kostinger. Hvala, gospa Kostinger. Hvala eh, lepa. Gospod minister, veliko smo slišali o temi zdravja, mene pa zanima nekaj drugega in sicer vprašanja semen. Verjetno ste zasledili, da je bilo v zadnjih mesecih veliko razprave v zvezi z predlogom komisije, da bi na novo uredili področje semen. Parlament je uh, predlog eh, v prvi obravnavi vrnil v komisijo zaradi zelo kompleksnih vzrokov. Iz, dveh, eh, iz 12 kosov zakonodaje bi naredili dva in to je ustvarjalo veliko zmede. Me zanima, kako vi gledate na to. V parlamentu, v odboru za kmetijstvo si prizadevamo za to, da ne bi sprejeli tega predelanega predloga glede semen, ampak da bi dobili nov predlog, ki bo nebirokratičen in ki bo podprl eh, evropske proizvajalce semen eh, pri njihovem delu. Tukaj obstaja zelo veliko lobiranja in za nas je zelo pomembno, da ohranimo raznovrstnost semen. Eh, semena so življenje, to je pomembno ne samo za kmetijstvo, ampak tudi za potrošnike. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tej zadevi. Ali boste parlament podprli? Najlepša hvala, gospod Mazuronis. Uh, hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, prihajam iz Litve, sredi česar bi vam želel vam osebno in pa latvijskemu predsedstvu veliko uspeha tekom vašega predsedovanja. litovski in latvijski jezik sta si malce podobna, tako da bom vprašanje zastavil kar, kar v uh, litovščini. In sicer. V Evropski uniji imamo zelo različne pristope za sisteme uh, javnega in uh, zasebnega uh, zdravstvenega varstva. Ponekod se osredotočajo bolj na, javne, na javne zdravstvene sisteme, drugot pa na zasebne. Torej, zanima me, kako se bomo lotili teh vprašanj v zvezi s zasebnim zdravstvom. Zanima me, um, kakšen pristop naj uberemo glede to vrstnih zdravstvenih sistemov. Naj imamo skupno evropsko politiko glede zdravstvenih sistemov oziroma naj se vsaka država članica sama odloči, kako in kaj na tem področju in kakšno ravnotežje naj vzpostavi na tem področju. Najlepša hvala, gospod Peterle. Eh, gospod minister, prav Eh, pozdravljam ambicije latvijskega predsedovanja na področju zdravja in vam želim veliko uspehov. Strinjam se z vami glede pomena dela za več osebne odgovornosti državljanov za njihovo zdravje. Vesel sem vašega povdarka na zdravem življenjskem slogu, ki ga vsak lahko spremeni na bolje in vidim strateško rezervo prav v delu z zdravimi. Glede na kompetence na področju zdravja je ključnega pomena, da bi države članice pokazale več volje do skupnih akcij. Zanima me, kaj konkretnega nameravate predlagati na konferenci visoke ravni v Rigi, ki bo posvečena skupni akciji za zdrav življenjski slog. Boste tja povabili tudi mlade, zastopnike delodajalcev in delojemalcev. Konkurenčnost lahko dvigajo samo zdravi delavci boste reagirali tudi na pomanjkljivo uresničevanje direktive o čezmejni zdravstveni oskrbi, ki je od države do države zelo različna in imajo pacijenti težave z nadomeščanjem e, stroškov. Hvala lepa. Najlepša hvala gospa Gabriel Ruiz. Señor presidente. Bueno, yo también quiero comenzar diciéndole. Hvala. Tudi sama želim ministru najprej povedati, da se posem strinjam s prioritetami, ki jih je omenil. Nekaj pa pogrešam. In sicer to, da bi izpostavili še eno izmed prioritet, ki so jo omenili kolegi, in sicer dostop do zdravil, do inovativnih zdravil. Že leta 2006 je svet sprijel skupne vrednote v zvezi z eh, dostopom do zdravil v Evropi, ampak zaradi različnih okoliščin so v državah članicah pač reformirali sisteme, eh, znižali javna sredstva, ki jih namenjajo, kar je omejilo tudi eh, dostop do zdravil. Junkerjeva komisija je zdaj umaknila direktivo v zvezi s preglednostjo cen na področju zdravil. Jaz se pa zauzemam za to, da bi to spet dali na mizo in da bi uredili zlasti dostop do inovativnih zdravil. Menim, da bi morali imeti podatkovno bazo, ki bi vključevala um, cene tovrstnih zdravil in da se določi jasna pravila za, določene, um, za cene določenih zdravil zlasti pa se moramo osredotočiti na morebitne goljofije pri določenih zdravilih, kot so naprimer zdravile za hepatitis C, prav tako a, v zvezi z določenimi drugimi zdravilami. Torej, prosila bi vas, da se osredotočite tudi na to vprašanje, ki sem ga ravno kar izpostavila, na to inicijativo, prav tako pa me zanima, če nameravate konkretno sprožiti tudi kakšno inicijativo v zvezi s zdravili za hepatitis C. Ali bo komisija pač na lasno pobudo preučila, ali je prišlo do zlorabe dominantnega položaja in zanima me, če bo sprejela kakršnokoli, uh, kakršnokoli ukrepe zaradi to vrstnega početja. Hvala. Še nav, Kristjan uh, Buzoj. Hvala, Kristjan Buzoj. Gracias, presidente. Thank you very much, yeah, Mr. Najlepša hvala. Mislim, da sem posem prepričan, kaj bi lahko storili za to, da bi uh, um, premostili to blokado, ki smo jo videli zvezi s direktivo o preglednosti zdravil. V tej isti dvorani je italijansko predsedstvo podprlo to inicijativo, potem pa po v praksi se ni zgodilo nič. Glede hepatitice C, sicer podpiramo načelo subsidijarnosti na področju javnega zdravja, ampak menimo, oziroma zanima me, kakšen mehanizem bo komisija uporabljala za izmenjave informacij in najboljših praks v državah članicah glede dostopa do zdravil. Uh, Ne pozabimo, da je dostop do inovativnih zdravil še vedno izjemno pereče vprašanje v številnih državah članice, zlasti tisti, ki nimajo dovolj resursov. Prav tako pa me zanima, kaj lahko storita komisija in pa Evropska unija, zato da bi državam članicam pomagali pri sestavi konkretnih nacionalnih načrtov za hepatitis C. Pri tem pa moramo upoštevati in se zavedati, da imamo samo nekaj držav članic, ki so začelo izvajati celovite akcijske načrte za boj proti hepatitis C. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Zdaj pa podpredsednik. Thank you, Chairman. Uh, last year, the Council adopted the childhood. Najlepša hvala. Lansko leto je svet sprejel um, akcijski načrt za boje proti debelosti. Tam imamo 60 različnih zavez in zanima me, kako bo vaše predsedstvo peljalo to, ta strateški načrt naprej. Uh, uh, hvala, gospa Anja Širik Perik. Voorzitter, dank u wel. Uh, ik wil de minister ook, uh, wil ik tegen de minister zitten kijken. Voilà. Tole sem, gospod minister. V zvezi s odpornost na antibiotike imam komentar. Sicer ste že naslovili to temo, ampak tudi na nizozemskem postaja to vedno bolj pereča tema, ki je povezana tudi z javnim zdravjem. Obstaja tudi močna povezava med eh, človeškim zdravjem in zdravjem živali. To velja tako v primeru piščančjega mesa, um, govedine, svinine in tako naprej. Vse se namreč uporablja v končni fazi tudi za prehrano uh, ljudi, tako da se skupaj je povezano. Zanima me, kako nameravamo v to debato vključiti tudi um, pridelovalce rastlin. Gospa Gutenland, najlepša hvala. Tudi sama bi najprej želela pozdraviti latvijsko predsedstvo. Mislim, da je to odlična priložnost za vas. Ko sem sama študirala, smo študirali tudi ta gospodarski prehod Latvije in uh, mislim, da je uh, velik uspeh za vas, da ste zdaj prevzeli predsedovanje. No, zdaj pa moram biti malce bolj kritična in izpostaviti to, kar sama ocenjujem kot pomembno glede vašega predsedstva. Uh, Torej, podobno kot eh, številni kolegi, tudi jaz mislim, da moramo na komisijo, na komisijo vršiti določen pritisk v zvezi s eh, endokrinimi motilci. Eh, včeraj je odbor Juri jasno povedal, da želi parlament, da komisija ukrepa v zvezi s temi motilci. Znanstveniki se strinjajo, se vsi strinjajo, da so, oziroma da, da ima lahko fantje kasneje manjše uh, manj možnosti, da postanejo očetje zaradi um, tega, ker je bil moten njihov hormonski razvoj. Prav tako se lahko pri njih hitreje razvije diabetes, rak in podobno. Tako da upam, da mi boste lahko povedali, da uh, nameravate vršiti pritisne komisije v zvezi s tem. Potem pa še eno vprašanje v zvezi z ebolo. Malo se me preseneča, da tega sploh nismo danes omenili tule. Se sama nisem slišala, da bi kdo omenil ebolo. Mislim, da ne smemo storiti iste napake, kot smo jo eh, že parkrat v preteklosti. Vemo, koliko ljudi je umrlo v tej grozni epidemiji in vemo, da bi jo lahko bili preprečili, če bi takoj znanstveniki staknili glave in eh, izdelali to cepivo. Tako da prosim, da se zauzamete za neko bolj dolgoročno ukrepanje in za dolgoročne strategije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Farija, zadnje vprašanje. Um, Sr. ministr, že aqui foi referido por um colega meu a intenção de se reduzir. Najlepša hvala. Eden izmed kolegov je povedal, da je naš cilj, da bi znižali uh, stopnjo porabo alkohola za 10 odstotkov. Ampak to se nam zdi malce pretirano. Menim, da bi se morali osredotočiti na to znižanje zlasti v tistih segmentih um, prebivalstva, ki alkohol tako rekoč zlorabijo, ne pa, da poskušamo porabo alkohola uh, horizontalno znižati za vse. To bo se zelo slabo tudi za um, naše gospodarstvo. Lahko bi morda analizirali uh, um, situacijo v tistih državah, kjer zares prekomerno uživajo alkohol in se osredotočijo na te države. Morda moramo obrati tudi pristop, ki bo upošteval kulturne razlike v državah članicah, tudi minimalne cene za alkohol. Mislim, da je predlog, ki ne temeli na nekem znanstvenem a, mnenju. Bom končal. Ne želimo sprejemati uh, neke zakonodaje za prepoved alkohola. Res je, da alkohol povzroča določene težave v evropskem gospodarstvu, pa vseeno. Še nekaj v zvezi s direktivo o preglednosti. Ja, ta mora postati predmet hitrejšega izvajanja. Potem pa še zdravile za hepatitis C. Na portugalskem stanejo zdravile za hepatitis C desetkrat več kot eh, v Evropski uniji. Kaj menite o tej situaciji? Najlepša hvala. Kar nekaj vprašanj? smo slišali za vas, gospod minister, deset minut imate na voljo, da odgovorite na ta vprašanja. Izvolite. Eh, Cienījamie deputāti, eh, sirsnīgs paldies par jūsu daudzskaitlīgajiem jautājumiem. Spoštovani poslanci in poslanke, hvala lepa za vaše številno vprašanje. No, nažalost, me letalo ne bo čakalo, zato moram čez sedem minut zapustiti to dvorano. Skušal bom odgovoriti na kar največ vprašanj. No, predvsem pa je bilo zanimivo slišati vaše vprašanja, vaše pripombe in eh, prosim, da mi tisti, ki jim ne bom odgovoril, ne zamerite. No, sedaj pa odgovori ti dve uredbi o medicinskih proizvodih in in vitro diagnostiki. Še enkrat vam lahko potrdim, da, to naš, da je to naša prioriteta. Vemo, kaj je treba tukaj storiti, imamo načrt in osebno se bom angažiral, osebno bom iskal stike z drugimi ministri za zdravje. Včeraj sem se o tem uh, pogovarjal tudi z Petrom Lizem in uh, preko njega bom vzpostavil stik z nemškim ministrom za zdravje. Danes zjutraj sem že dobil um, elektronsko pošto, v kateri se je pisarna nemškega ministra za zdravje odzvala na mojo željo. prizadevati si moramo za kompromise, če želimo doseči napredek pri teh uredbah. Upam, da bo naše predsedstvo lahko zaključilo eh, to delo, ta pogajanja, ampak še vedno moramo ostati realistični, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Več vas je spregovorilo o uživanju alkohola. Povedal sem, da si prizadevamo za zmanjšanje uživanja alkohola za 10 odstotkov. Pravzaprav gre tukaj za priporočilo Svetovne trgovinske organizacije, ki velja za celoten svet in komisija bo na osnovi predlogov držav članic tukaj pripravila predlog za strategijo. Kaj lahko naredimo za to, da bi znižali uživanje alkohola? Tudi tukaj imamo priporočila Svetovne trgovinske organizacije. V glavnem gre za tri možnosti. Najprej lahko bi obdavčili alkoholne pijače potem drugič omejitve oglaševanja oziroma prepoved oglaševanja in pa tretjič informacije, osveščevanje zlasti mladih. Ti inštrumenti delujejo dobro, če so izvajani sočasno in to bo tudi naša strategija. Kar se tiče minimalne cene alkoholnih pijač, Eh, tukaj nas veseli, da so tukaj že bili storjeni prvi koraki, to, tudi to bi lahko bila učinkovita možnost za omejitev uživanja alkohola. In pa še uh, vprašanje nosečnic in uh, uživanja alkohola v nosečnosti. To seveda sploh ni zaželjeno. Uh, ehm, takšno uživanje alkohola bi morali prepovedati. Kar se tiče semen in drugih kmetijskih vprašanj, naj povem, da to v bistvu ni v moji pristojnosti, je pa vprašanje zelo pomembno, zato bom vprašanje predal naprej našemu ministru za kmetijstvo. Zastavili ste tudi vprašanje glede nekaterih tem, ki niso prednostne naloge lacijskega predsedstva. No, prav gotovo so tudi to pomembne teme, ampak uh, mi smo se morali pač odločiti, na katere prednostne naloge se bomo osredotočili. Kar se tiče redkih bolezni, tukaj bi želeli na sistematičen in usklajen način nadaljevati z že storjenimi koraki. Države članice morajo tesno sodelovati med seboj, tako da bodo bolniki pravočasno dobili natančno diagnozo. In tudi generična zdravila morajo biti bolj dostopna. Tukaj imamo tudi referenčno mrežo, eh, oziroma začeli smo z izgrajevanjem referenčne mreže in s tem delom bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Kar se tiče čezmejnega sodelovanja, tudi tukaj eh, obstaja predlog direktive. Sprejeli smo že prve ukrepe, še naprej je treba izgrajevati evropsko referenčno mrežo. Nažalost, nekatere države članice samo za zamudo, torej za zamudo izvajajo to direktivo. Predvideno je, naprimer, da bi bili tudi računi za zdravljenje bolj pregledni. Um, tudi v Latviji pogosto opažamo, da recimo nemške zavarovalnice včasih ne sprejmejo računov um, za zdravljenje v latvijskih bolnišnicah. Tako da to čezmejno zdravljanje je problem, ampak eh, tukaj se bomo prizadevali za napredovanje pri direktivi o tej temi. Eh, problemi seveda obstajajo tudi pri izvajanju te direktive. Tukaj mora vsaka država članica zase vedeti, kaj treba storiti. In pa še zadnje vprašanje, ki sem si ga zapisal. Gre za zasebne sisteme predvidena je razprava o tem mm, v svetu ministra. Naš eh, komisar za zdravje bo prav tako predstavil nekaj novih predlogov na tem področju. No, ob zaključku naj povem še to, da nas. Uh, čaka veliko predlogov na področju zdravja za svetovno trgovinsko, eh, oprostite, svetovno zdravstveno organizacijo imamo dokument uh, Health uh, eh, 2020, imamo tudi v Evropi strategijo za leto 2020, to je tako rekoč naša Biblija, no ampak leto 2020 bo prišlo k malu in zato se bomo morali začeti ukvarjati tudi z vprašanjem, kaj se bo zgodilo po letu 2020. V strategiji za leto 2020 mora dovolj viden prostor dobiti tudi zdravje. V Rigi na neuradnem srečanju ministra za zdravje, no tam bo tudi eh, komisar Andrukajtis predstavil svoje svoje vizije glede politike zdravja v prihodnosti in takrat bo predsedstvo predlagalo, da bi na zdravje gledali kot na osnovno človekovo pravico. Vsak tudi vsak posameznik je odgovoren za skrb za svoje zdravje. E, okrepiti pa moramo tudi zaščito pravic bolnikov. Vse te vidike bomo vključili v naše delo. Zahvaljujem se vam za današnjo razpravo. Hvala lepa za vaše vprašanja. Opravičujem se, če nisem odgovoril na vsa vprašanja. Nažalost mi je zmanjkalo časa. Ehm, zahvaljujem se vam za vse pripombe v mojem imenu in pa v imenu latvijskega predsedstva. Najlepša hvala, za eno minuto bomo prekinili zasedanje. Da se minister poslovi, na to pa bomo začeli z glasovanjem.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 Okay. Dobro, kolegice in kolegi, začnimo s glasovanjem. Najprej prvo glasovanje, označevanje države porekla za meso in predelana živila. Lahko kar začnemo s glasovanjem, po mojem mnenju bom govoril po italijansko. Predlagam, da vsi ustavite glasovalne kartice. Začnimo s predlogom spremembe 14. Za predlog 14. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 15. Za. proti, vzdržani, zavrnjen. Lahko pa preverimo z elektronskim glasovanjem. Sorry.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 Zavrnjen. Predlog spremembe 16. Za. Proti. Zavrnjen. Predlog 17. Za. Proti. Sprejet. Predlog 18. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog 19. Za? Ne. Predlog 19 je brezpredmeten, zato ker je bil sprejet predlog 17. Predlog 20. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 23 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 30 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 27, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. predlog 26. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del? Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 28. Za? Proti? vzdržani zavrnjen. Predlog 29 za proti vzdržani sprejet. Predlog 32 za proti vzdržani sprejet. Predlog 33 za proti proti, vzdržanih, zavrnjen. Predlog 35 za, proti, vzdržanih, zavrnjen. Predlog 39 za, proti, vzdržanih, zavrnjen. Predlog 38 za, proti, vzdržanih, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 37 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 40 za proti, vzdržani, zavrnjen. Skupaj bomo glasovali o 41, 42 in 43. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. predlog spremembe 46. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog 47 za. Proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog 48 za. Proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, sprejet. Predlogi 53, 54, 55, 56 so identični. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. Predlog 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeni predlog 57 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 58 za, proti, vzdržani zavrnjen. Pri predlogu 60 imamo predlog za ustni predlog spremembe strani socialistov ali kdo temu nasprotuje. Štirje člani morajo nasprotovati temu predlogu. Lahko glasujemo torej. Glasujemo o predlogu 60, kot je bil ustno spremenjen. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 61. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 62 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 63 za, proti, vzdržani sprejet. Predlogi 64, 65, 66 so identični. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. Predlog 67, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 69 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 69. Elektronsko glasujemo. Ja. Alo, ja. Abbiamo tre... Trije glasovi ELS preveč in en glas socialistov preveč. Še vedno en glas ELS preveč. Dobro, sedaj pa je konec glasovanja. zavrnjen. Predlog 70. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Predlog 72. Za. Proti. Zdržani zavrnjen. Predlog 73. Za. Proti. Zdržani zavrnjen. Predlog 75 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 74 za, proti, vzdržani zavrnjen. 76 in 77 glasujemo obeh, ker sta identičen, kdo je za. Proti, vzdržani zavrnjena predlog 78 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 79 in predlog 80, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeta. Predlog 81 in 82, enaka sta, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog 84 je brezpredmeten. Predlog 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 83 v večjih delih, v treh delih, a ne, umaknili so ga, se upravičujem. Glasujemo o predlogu 89, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 91, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 90. Za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. En glas SD preveč. Hvala lepa. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 88 za. Proti, vzdržani, zavrnjen. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 88. konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 86 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa vodne izjave, predlog 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog 4, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 6, za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo predlog spremembe številka 6, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 8. Za. Proti. Vzdržani. Lepo vas prosim, da še enkrat dvignite, dvignete roke. Predlog 8, kdo je za? Predlog 8. Prejšnji je bil zavrnjen. Se opravičujem, glasovati moramo še o predlogu 7, sem ga preskočil. Predlog 7. Kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. Predlog 8. Za proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Abbiamo un SD di troppo. En glas SD preveč. Hvala lepa, konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 12. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 13. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet predlog ena, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa socialisti želijo, da bi naredili krajši odmor pred končnim glasovanjem. Ne, ne želite tega? Dobro, potem pa lahko gremo kar na končno glasovanje.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 Yes, I have it, but okay, let's no, see. Segui questa perché non so se ci sono ah, okay. cambiamenti. Ok. Se no, se no... Minus. Ok. Ok, we have uh, the next item in agenda, it is... Uh... Naslednja točka na dnevnem redu. Glasovanje o poročilu Dantan za tehnički in genealoški pogoji za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo. Bi lahko začeli z glasovanjem. Predlog 57. Predlog 57. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 6 je bil umaknjen. Predlog 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 61 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 7 je bil umaknjen, predlog 63, poročevalca, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 62 je bil umaknjen, predlog 64. Kdo je za? Proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe 64. En glas socialistov preveč. Dobro, konec glasovanja. Sprejet. Predlog 8 je bil maknjen. Predlog 65 poročevalca. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet predloga 9 in 10 se bila omaknjena, predlog 11 poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 66. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog 67. Za? Proti? vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. A vete, bo ta tudi? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 68 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 70. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 71. Želite, da preverimo? poročevalec želi, da preverimo predlog 70, glasujemo elektronsko. Vete, do... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 71. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog 72 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 14. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predloga 77 in 78. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena predlog 79 za, proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali, lahko zaključimo z glasovanjem. Predlog je zavrnjen. No, tega pa ni moč videti s prostim očesom. Predlog 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Verjetno imamo kakšno težavico. I'm going to explain the problem. Naj pojasnim, v čem je problem. Bom pojasnil kar po italijansko, da bo bolj razumljivo. Nekdo v odboru nima glasovalne kartice in glasuje zgolj s tem, da dvigne prst navzgor ali navzdol in s tem nakaže, ali glasuje za ali proti. Kartice nima. Ko smo glasovali pri prejšnji točki, je bilo dejansko enako število glasov za in proti. 33 je bilo za, 33 proti. Pri elektronskem glasovanju kolega Maturonis ni bil upoštevan, njegov glas se ni videl, ampak kolega je glasoval za. Gospod Grote. Že skoraj eno uro glasujemo. 30 minutes of one, one hour. Pol ure ali eno uro že glasujemo. Obstaja možnost, da si priskrbite kartico iz pisarne, saj imate svojo ekipo, da ne bo ta zmeda, no sami se odločite. Capisco cosa dice il collega. Razumem, kaj želi povedati kolega Grote, ampak od začetka nam je povedal, da nima svoje glasovalne kartice, tako da nam stalno s prstom nakazuje, ali je za ali proti in do sedaj ni bilo bistvene razlike. Lahko ga prosimo, da skoči po svojo glasovalno kartico, saj razume, da nas je spravil v zagato. To glasovanje je veljavno, ampak lepo prosim kolega, da si priskrbi kartico za prihodnja glasovanja. Samo elektronsko bo lahko kolega glasoval v prihodnje pri elektronskih glasovanjih. Mi pa gremo naprej. Dobbiamo votare l'emendamento. Glasovati moramo o predlogu 15. Predlog spremembe 15. Kdo je za predlog 15? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 16. Je brezpredmeten? Ne. Ne. Glasovati moramo o predlogu 16. 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 81 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 19 je omaknen, predlog 82 za proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Ja, A vedete, Je votato tutti. Ste vsi glasovali, lahko zaključimo z glasovanjem. Predlog je zavrnjen. Predlog 83, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je rezultat enak kot prej, vendar predlagam, da elektronsko preverimo. Glasujte, prosim. en glas SD preveč. Ste vsi glasovali? Predlog je sprejet. Predlog 20. Za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 21. Za. Proti. Vzdržani sprejet. predlog 86 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 24 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 89. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 90. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 25. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 92. Za? Proti? proti, vzdržani sprejet. Predlog 26. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. V svežnju predlogi 93-94 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 95-96, kdo je za? proti, vzdržani zavrnjena. Predlog 97, 98, 99 in 100. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. Predlog 101. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predloga 102, 103. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjena. predlog 105 skupaj z 106, 107, 108 in 109. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. Predlog 110. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predloga 111, 112 za. Proti. Vzdržani, zavrnjena. Predlog 114. Za. Proti. Vzdržani, zavrnjen. Predlog 115. Za. Proti. Vzdržani, zavrnjen. 116. Za. Proti. Vzdržani, zavrnjen. 117 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 118 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 119 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 120 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani sprejet. Predlog 121. Za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 122. Za, proti, vzdržani zavrnjen. 123. Za, proti, vzdržani zavrnjen. 124, 125 in 126 ne bomo glasovali, tako da gremo na predlog 27. Pri prilogah smo za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 127. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 128 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 129 za, proti, vzdržani, sprejet. 130, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 133 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 33 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 35 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 134 za, proti, zdržani sprejet. V svežnju 39, 40, 41, 42, 43, 44 in 45. Ne? Da. Tudi 45. Se pravi od 39 do 45 za, proti, Zdržani in sprejeti. Predlog 135. Za. Proti. Vzdržani sprejet. 136 za, proti, vzdržani sprejet. 137 za, proti, vzdržani sprejet. 139 za, proti, vzdržani sprejet. 140 za, proti, vzdržani sprejet. Uvodne izjave. Predlog ena poročevalca. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Glasujemo o kompromisu ena. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Predlog dva poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog tri poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava 16, predlog 4 poročevalca, kdo je za? Proti, vzdržan in sprejet. Predlog 55 za, proti, vzdržan in sprejet. Predlog 56 za, proti, vzdržan in sprejet. Zdaj pa končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim.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 na naslednje glasovanje, točka 12 na dnevnem redu. Prepoved ribolova z visečimi mrežami, kolega Afronta je poročevalec. Začnimo z skupnim glasovanjem o predlogih 19 in 20. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predloga 7 in 57 sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Predlog 8 in 59 sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Kompromis 1. Kdo je za kompromis? Ena. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Adesso votiamo il compromesso. Compromesso 2A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 2B. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. glasujemo o predlogih 11, 64, 65, 66 in 67. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeti. Predlog 12. Za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 14. Za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 16. Kdo je za? Samo trenutek zmotil sem se, nazaj moramo. Pravijo, da moramo glasovati o predlogu 15. Glasujemo o predlogu spremembe 15 točki B in C. Opredelitev driftnet, torej viseče mreže. Predlog 15 BC za, proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet. Predlog 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predloga 17 in 74 za, proti, vzdržani sprejeta. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeta. Uvodne izjave, predlog 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 23 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Abbiamo votato tutti ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Predlog 24. Kdo je za? Predlog 24. Proti. Vzdržani in zavrnjen. Predlog 25. Za. Proti. Vzdržani sprejet. 26 in 27. Za proti, vzdržani zavrnjena. Predlog 28 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 29 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 30 za, proti, vzdržani zavrnjen vzdržani zavrnjen. Predlog 31 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 32 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 1 je brezpredmeten. Glasujemo o predlogu 33 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 40 za, proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43 in 44. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjena. Predlog 4. Za. Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 5. Za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 50. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 51 za. Proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog 52 za. Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem invito comunque tutti a alzare le mani. Res vas prosim, da dvigujete roke, saj vem, da ste utrujeni, ampak vseeno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 54 za, proti proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 55 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 56 za, proti, vzdržani zavrnjen. Končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Pri predlogu 60, gospod predsednik, nismo glasovali o drugem delu. Ta del ni bil zajet v kompromisnem predlogu. Predlog 60. Prima lo cerchiamo e poi. Samo da poiščem. sinagoge. Pravijo, da imate prav, da je treba glasovati. Na drugi strani glasovalnega seznama najdete predlog 60. Glasujemo pa o drugem delu predloga spremembe 60. O tem moramo glasovati. Tako da vas sprašujem, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Bravo, kaputo. Končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja čestitke poročevalcu. Z glasovanjem smo tako zaključili. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, točka 13. Drage kolegice in kolegi, saja se nadaljuje. Zato naprošam vse tiste, ki želijo zapustiti dvorano, da to storijo v najkrajšem možnem času. Mi pa nadaljujemo s svojim delom. Naslednja točka na dnevnem redu. Točka 13. Dear colleagues, the next. Dragi kolegi, naslednja točka na dnevnem redu se nanaša na rezervo za stabilnost trga. Kot veste, smo prejeli več kot 200 predlogov sprememb. Začel bom takoj in dal besedo poročevalcu gospodu Ivo Beletovem za to, da pove svoje mnenje v zvezi s temi predlogi za spremembe. Ampak pred začnemo, Ivo, pa bi prosil kolege in pa gospoda Fronteja, da nadaljujemo s temi sestankom. Ivo, izvoli, beseda je tvoja. Thanks very much, uh, chairman. Ja, najprej hvala, gospod uh, predsednik. Najlepša hvala vsem za vse predloge sprememb. Eh, pazljivo smo to preučili. Danes mislim, da ne bomo imeli časa, saj ura je pol šestih, zato da bi vse skupaj podrobno obravnavali, tako da se bom samo sredotočil na tiste najbolj kontroverzne in najpomembnejše predloge. Seveda pa lahko karkoli, kadarkoli predlagate nove eh, spremembe, nove zadeve, če želite. Prvo, kar prvo želim izpostaviti to, da imamo veliko večino Eh, ki je naklonjena rezervi za stabilnost trga. To je ključno za dobro prihodnost eh, sistema IOT. E e Seveda so mnenja deljena glede načina izvajanja tega sistema in glede tega, kdaj naj bi s tem začeli. Nekateri predlagajo zgodni začetek leta 2017, nekateri so bolj naklonjeni predlogu komisije 2021 oziroma manjšina se zauzema tudi za to, da bi ta začetek tega izvajanja sistema še malce bolj preložili. Pripričam pa sem, dragi kolegi in kolegice, da bomo našli rešitev za to v prihajajočih pogajanjih. Predlagam pa, da se osredotočimo na te že obstoječe pravice, ki so ena izmed najbolj perečih tem v teh pogajanjih. Nekateri kolegi želijo te pravice črtati zdaj ali pa kasneje, ampak želel bi po, um, povzeti to razpravo. S tem, da povem, da se večina zauzema za to, da bi te pravice dali v rezervo. Kar nekaj amandmajev smo dobili ze strani um, številnih kolegov za to, da bi to dali v MSR. Um, mislim pa, da se vsi strinjamo, da moramo najti način, kako zagotoviti, da te že obsežne pravice ne bodo izkrivljene trga v prihodnosti in sicer s tem, ko jo bomo dali zopet na trg leta 2019 oziroma na 2020. Neko drugo rešitev moramo najti za to. No, s tem je tudi tesno povezana, povezana vprašanje še nepodeljenih pravic, torej gre za pravice, na, ki niso bili namenjene proste, proste dodelitvi na koncu tega a, obdobja, ampak niso bile dodeljene. Ostale so v novi rezervi za nove prišleke, tako rekoč, oziroma niso bile dodeljene zaradi tega, ker so se obrati zaprli. Tako da je tole vprašanje pravzaprav bolj namenjeno komisiji. Vse skupine zaenkrat še nimajo dorečenih mnen v zvezi s tem, tako da menim, da bi morali potem še dodatno premisliti. Kot rečeno, vprašanje za komisijo. Komisija se zaenkrat tega vprašanja še ni lotila v svojem predlogu, tako da bi lahko komisija razložila kako ukrepati v primeru teh nedodeljenih pravic. Nadaljujem z vprašanjem selitve verov oglika, carbon leakage, to je velik izziv. Nekateri kolegi so povedali, da smo to že obravnavali, sicer da imamo ureditev do leta 2020, zato da imamo dovolj zagotovil, ampak spet drugi so mnenja, da moramo komisiji poslati jasen signal v zvezi s tem. Um, različne predloge smo dobili se strani um, EKR-ja, um, ALDE-ja, EFDD-ja, e večina skupine pravzaprav predlaga, poslala predloge za spremembe. V poročilu sem predlagal, da tega ne bi naslovili samo v uvodnih izjavah, ampak da bi uh, spisali poseben člen za to področje. Na ta način bi uh, poslali močnejši signal tako komisiji kot svetom. Vsi vemo, da se jutri sestajo kolegi v odboru ITRE in da bodo glasovali uh, v zvezi s svojim mnenjem. Tam imajo tri večje skupine, ki so se dogovorile o kompromisu v zvezi s vprašanjem selitve vera oglika in morda se lahko zgledu, zgledujemo o njihovem odboru, pravzaprav, če bodo izglasovali mnenje in če bodo našli dober kompromis. In jaz mislim, da se ga. Še en zelo pomemben element pa so posredni stroški za podjetja in kako kompenzirati podjetje za te posredne stroške. Pogovoriti se moramo o predlogih za že obstoječe nacionalne sisteme za kompenzacije za um, selitev verov oglika. Bi morali te inštrumente morda harmonizirati na evropski ravni, bi morali imeti nek evropski mehanizem, kar nekaj um, amadmajev smo dobili se strani socialistov in se strani um, ELS-a, ki gredo v to smer. Vsi vemo in to lahko potrdi tudi komisija, da to ni v področju uporabe predloga komisije, ampak to še ne pomeni, da moramo to področje kar tako prezreti. Ne, ravno obratno predlagam, da se tega področja odločno lotimo v členih v zvezi s zakonodajnim predlogom za eh, revizijo sistema ETS, kar tudi obravnavamo zdaj. Želel bi omeniti tudi inovacije in eh, predloge v zvezi s inovacijami. Kar nekaj kolegov je v svojih predlogih sprememb omenilo vprašanje financiranja. Zlasti tistim bolj energetsko intenzivnim industrijam za to, da bi se pač lotili vprašanja CO2. -ja. Sam sem predlagal, da bi uporabili prihodke, ki jih bomo dobili z naslovom prodaje 300 30 milijonov pravic za to, da bi um, financirali te sklade za inovacije. Nekateri so uh, predlagali 40 milijonov, spet drugi so postili um, bolj odprta vrata temu, od kje bomo dobili ta sredstva za financiranje skladov za inovacije. Nekateri pa so omenili tudi inštrument na RAE 300, da bi to obnovili. Uh, Predlagam, da imamo še dialog, da se še pogovorimo v zvezi s tem. Mislim, da obstaja jasna podpora v našem odboru za vzpostavitev tovrstnih skladov za inovacije. Ampak moramo še pojasniti, odkot bomo vzeli sredstva za financiranje in eh, koliko jih bomo imeli. Še eno pomembno vprašanje pa so pragovi za MSR. Gre za te stopnje odtegljaja. Imamo dva. Dve smeri, v kateri, katero želijo iti kolegi, nekateri želijo bolj strok pristop, nekateri pa manj strok pristop. François Grostet, naša kolegica, predlaga, da bi spremenili ta sprožilni mekanizem tudi strukturno gledano, zato da bi omejili število, koliko krat bi morali sploh uporabiti to rezervo. Morda bi nam lahko pri tem pomagala tudi komisija in nam svetovala, kako ukrepati v zvezi s tem vprašanjem. Še zadnja zadeva, ki je pomembna, pa je ta odstavek o pregledu. In gospod predsednik, če povzamem, mislim, da lahko rečem, da smo v odmoru dosegli konsens v zvezi s tem, da potrebujemo pregled prej. Mislim, da to ne bo problematično. Tako da naj bo to dovolj v zvezi s tem, smo pa pripravljeni na dodatne razprave in na dodatne predloge. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo začeli s poročevalci v senci. Matthias Gott. Vielen Dank, Ivo Bellet, für die. Hvala lepa, hvala lepa Ivu Beletu za njegovo pripravljalno delo. Dobro, da smo uspeli trezno in umirjeno predelati ta dosje, kajti pri nekaterih drugih reformah je bilo drugače. Ehm, sedaj smo dobili dobro osnovo kot poročevalec v senci socialdemokratov se zauzemam za rok 2017 eh, in ta datum uživa tudi široko podporo v naši skupini. 2021 je veliko prepozno in s tem bi tudi tvegali, da bi z odloženimi certifikati uh, ki bi jih potem vračali v sistem, spet naleteli na nov problem. Se pravi, zazemamo se za leto 2017. No, um, nerešeno vprašanje je v glavnem to, kaj se bo zgodilo z odloženimi pravicami, bi naj te neposredno uložili v rezervo za stabilnost trga ali bi jih črtali. Jaz sem za to, da bi jih črtali, o tem potekal tudi razprave v odboru ITRE. Uh, no, videli bomo, kakšen bo izid te razprave. Nasplošno sem zato, da bi te pravice črtali in da jih ne bi vračali v sistem ETS. Potem še vprašanje mejnih vrednosti komisija predlaga 400 milijonov in nekaj več kot 800 milijonov za zgornjo in za spodnjo mejo. Nasplošno se mi ta predlog zdi dober kot poročevalec o odložitvi pravic. Sem vedno znova opozarjal na to, da tukaj potrebujemo dinamičen sistem, ne statičnega sistema. Prej je bil ta sistem statičen z rezervo za stabilnost trga, pa bo končno ETS postal dinamičen. To potrebujemo. Meni se zdi 400 milijonov kot spodnjo mejo, se mi zdi previsoko. Tukaj bi se morali odločiti za 300 milijonov pravic. Kar se tiče zvišanja TV kvote, pa sem uložil nekaj predlogov sprememb na mesto 12 odstotkov bi morali tukaj kvoto zvišati na 20 odstotkov. Kar se tiče preseškov, tukaj bi morali se odločiti za formula x minus 1. Ehm, se pravi, izhajali bi iz lanskega leta. Videli smo, da je zaradi gospodarske krize v krizo začel tudi sistem ETS in mi nismo imeli dovolj časa na to, da bi se na to odzvali. Če, imeli, če imamo dve leti časa, potem se ne moramo tako hitro odzvati, zato mislim, da bi morali se odločiti za to formulo X-1. Potem še razprava v zvezi z selitvijo eh, virov CO2. V odboru za okolje smo tukaj sprejeli tesno odločitev o tem, da se z nama zaenkrat ne bomo sestavili oziroma da bomo posegali v ta seznam. Mislim, da MSR ni pravo mesto za pogovor o tem. O tem se bomo pogovarjali pri reformi ETS-a. No, ampak če kolegi želijo ta seznam, zato da bi na koncu bili pripravljeni podpreti kompromis, da se to zapiše v uvodne izjave, potem tudi jaz temu ne bom eh, nasprotoval. Ampak mislim, da bi morali se s tem vprašanjem ukvarjati pri reformi sistema ETS. Ehm, v členu tega ne bi zapisal, v uvodno izjavo pa lahko to zapis, zapišemo. Zdi se mi pa načeloma napačen pristop, da tukaj uh, želimo v ta dosi vključiti seznam tveganih uh, področji za selitev CO2. V glavnem, um, vsi se strinjamo s tem, da moramo reformirati sistem ETS, moramo samo še, še zediniti glede vsebine in hitrosti. Uh, Eh, no, v Ivo Beletu smo sedaj dobili dobrega pogajalca in pripričan sem, da bomo na koncu dobili dober rezultat. Skrajni čas je za to, namreč decembra bomo gostili v Parizu cel svet, eh, razpravljati bomo morali o podnebnem dogovoru in zato moramo dati ETS-u nov zagon. Zato rezervo za stabilnost trga smo naredili korak v pravilno smer. No in tistim kolegom, ki pravijo, da obstajajo tudi alternative za ETS, pa bi odgovoril naslednje. Ja, seveda imamo alternative. Alternativa je 28 različnih davčnih sistemov. Posod imamo tudi alternativno možnost, ampak če bomo imeli 28 različnih sistemov obdavčitve ali pa če bomo pustili, da se bo ETS razvijal tako, kot se pa če bo, potem ne bomo imeli nobene skupne rešitve. Če sistema ne bomo spremenili, potem bo postal prazen in ne bo imel te funkcije, za katero je bil zamišljen. Državam članicam želim eh, podati dober nasvet, naj se raje zavzamejo za ta inštrument, zato da bo ta inštrument dobro deloval, ne pa zato, da bi eh, svoje gospodarstvo še dodatno omejile z obdavčevanjem eh, emisij CO2. no, ehm, se pravi, eh, sedaj se moramo lotiti dela in kot sklepam na podlagi dosedanjih pogovorov s kolegi in kolegicami, so vsi pripravljeni na eh, to, da zavihajo rokaje. Hvala. Hvala, gospod Duncan, EKR. Hvala, gospod predsednik. Želel bi čestitati gospodu Beretu, ker njegova naloga kotova ni bila preprosta. Ogromno amandmajev ste dobili in mislim, da je bil velik izziv. Uh, vaše delo. Ko smo se prvič eh, sestali pričevalci senci oziroma od tega sestanka do danes, opažam, da smo šli v pravo smeri. Mislim, da smo našli skupne rešitve za večino um, še odprtih vprašanj. Jih bomo omenjali samo, jih bomo omenjali samo nekaj. Najprej, da ne bi se zažela sjema izvajati. V um, naši skupini EKR imamo precej deljena mnenja, ampak mislim, da lahko kompromis iščemo v, v letu 2017. Potem pa te pravice, ki še bodo ustvarjene, minimo, da bi to morali ustvariti oziroma da bi morali to poslati v rezerve, ne pa jih preklicati. Glede selitve vira oglika, pa moramo jasno povedati, kako in kaj, zato da bi povedali, kako je treba ukrepati, če, do, če, če bo prišlo do težav v zvezi s. Um, selitvijo verov oglika, zato da bomo se znali odzvati v tem primeru. Kje to nasloviti v uvodnih izjavah ali v členih, o tem se moramo še odločiti, ampak menimo, da moramo vsekakor to omeniti v samem dokumentu. Prav tako ne smemo pozabiti, da smo v malce neposrečeni situaciji zaradi cene nafte. To, kar počnemo zdaj, pač počnemo v nekih okoliščinah, kjer eh, je cena nafte izjemno nizka, tudi napovedi um, ne napoveduje, da bo cena eh, se povišala. Zato bo to, oziroma to bo gotovo vplivalo tudi na dogovor, ki ga bomo um, dosegli v zvezi s eh, MSR-jem. Ampak mislim, da zdaj lahko naredimo korak naprej. Jutri se bomo odločili, ali bomo šli po samo isto smer kot naši kolegi iz odbora ITREM. In to bo zelo pomemben trenutek, ko se bomo torej odločili, odločili, v katero smer bomo šli. Sam imam zelo visoka upanja v zvezi s tem. Mislim, da imamo samo eno priložnost in sicer MSR, še to ne bo delovalo, potem menim, da um, rešitve na evropski ravni ne bomo našli, ETS ne bo ne bo deloval primerno. Tako da zdaj imamo priložnost, da um, sprememo neko delujočo rešitev. Skratka, menim, da lahko naredimo to korak naprej. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Gospod Gerbrandi. Najlepša hvala, gospod uh, predsednik. Ne nameravam ponavljati tega, kar so že povedali kolegi. Jasno je, da bomo zelo verjetno sprejeli eh, zelo močno skupno stališče različne skupine v tej hiši. Tako da sam sem zelo optimističen in sicer upam, da bo parlament sprejel zelo močno stališče. Eh, zlasti, ko pogledam, kaj se dogaja v eh, odboru ITRE, jutri zjutraj bodo tam glasovali o tem vprašanju in zdi se, da bo celo odbor ITRE okrepil predlog komisije. In sprejel malce bolj uh, um, ambiciozne formulacije. Če k temu prištejem še to, kar se dogaja na svetu, smo lahko samo optimistični, sam sem optimističen v zvezi s tem, da bo Evropska unija okrepila sistem oziroma da ga bo, da ga bo popravila, bolje rečeno. Odkrito si moramo povedati, da bomo ta sistem popravili v zelo skromni meri, Tudi, če bomo sprejeli najbolj ambiciozne ideje, ki so trenutno na mizi v zvezi s sistemom MSR, bo sistem še vedno zelo skromen. Odzivni čas bo skromen, tudi ta odstotek pravic, ki jih bomo vzeli iz sistema, bo razmeroma nizek, torej pravice, ki jih bomo dali v rezervo in obratno, te številke bodo razmeroma nizke. Torej, to ne bo dokončno popravilo tega sistema, ampak mislim, da gremo vsaj pravo smer in pripričan sem, da nam bo uspelo na razmeroma kratki rok doseči dogovor tudi s svetom. Hvala. Now... Najlepša hvala. Gospa Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ennek... Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Najprej naj se zahvalim um, kolegu Ivo Beletu za opravljeno delo. Prepričan sem, prepričana sem, da bomo našli neko skupno stališče. Najpomembnejše vprašanje vse za nas je bil eh, datum začetka izvajanja sistema MSR. Mi smo zelo naklonjeni in podpiramo, da se to začne izvajati leta 2017. To mislim, da bi bilo prav. Če želimo zagotoviti učinkovito delovanje tako sistema MSR kot ETS-a, skratka, sistem mora začeti delovati kar se da zgodaj. Glede pravic pa sem prepričan, da lahko najdemo neko modro rešitev, ki um, bo odstranila kakršne koli negotovosti, tudi za okolje, in uh, ki bo poskrbela za to, da bo tudi industrija vedela, kaj pričakovati. Razmeroma pozno je v teh pogajanjih, ne želim se spuščati v politične e, razprave, prepričana sem, da bomo še naprej odlično sodelovali s pravočevalci v senci in našli skupno stališče. Hvala. Grazie, adesso Baza Eichhout. Hvala lepa, Baz Eichhout. Najlepša hvala. Tudi sam se zahvaljujem Ivo Beleto za upravljeno delo. Ja, kakšna razlika v primerjavi s tisto debato o backloadingu, ki smo imeli pred eh, dvemi, oziroma tremi leti? Morda je ta, do te razlike prišlo zato, ker obstaja malce širši konsens, da je treba nekaj ukreniti. Mislim, da zdaj velika večina vidi, da trenutni ETS um, ne zagotavlja rezultatov, ki bi jih moral, kar pa spodbuja um, kar pa ne spodbuja torej, teh nizkoogličnih podjetij in podobno. Tako da se strinjam s kolegi, da to, kar danes um, obravnavamo, je kako popraviti ta sistem. In eh, ja, popravilo potrebujemo, bo pa to popravilo razmeroma skromno izmerno. Vsega ne bomo rešili s tem. In pripričal sem, da je tudi zato komisija vedno trdila, da je to samo prvi korak. Kasneje se moramo pogovoriti še malce bolj koreniti spremembi oziroma reformi sistema ETS. In tudi ta razprava bolj koreniti reformi bo izjemno pomembna in zadovoljen sem, ker zdaj, ker smo zdaj stopili skupaj v zvezi s um, rezervo, ampak kasneje se moramo še pogovoriti o bolj korenitih spremembah sistema ETS. Tisto bo tista ključno, ključna razprava. Upamo, da bo ta, to zmerno popravilo možno izpeljati, ker se da hitro, da bomo naslovili vprašanje presežka pravice. Samo preberite si. Ocena učinka komisije je ja, sicer 2,5 milijard presežka pravic bomo imeli. To je ogromen presežek pravic in uh, nekaj je treba ukreniti. Slišali smo predlog, da bi to dali um, neposredno v rezervo in to je skromen predlog. Menim, da bi morali črtati kar nekaj pravic. Tudi če bomo črtali delež teh pravic, bomo imeli ogromno presežka, tudi če črtate 1,4 milijarde pravic. Tako da ja, ta predlog je razmeroma skromen ampak kljub vsemu se veselimo njegove obravnave. Glede selitve verov oglika, carbon leakage, um, to industrijski lobi trdi, da je njihovo, uh, da njihova najvišja bojazen, ja, ampak ta bojazen jih spremlja že zadnjih deset let in naj vas spomnim, da komisija to ob vprašanje o obravnavi že vse od leta 2012 od konca tretje faze. In smo ugotovili, da ni nikakršne selitve vere oglika zaradi naše okoljske politike. In tega ne smemo pozabiti. Industrija pač vedno lobira za pa svoja stališča in pretiravajo pri svojih trditvah. Prav tako pa menim, da so bila stališča, ki jih je svet sprejel lanskega oktobra, jasno kažejo, da bo selitev vero oglika v pogajanjih tudi po letu 2020. Ampak to kaže, da še vedno ni dovolj za, industri, za industrijski lobby. Vedno želijo več kot ponavadi in eh, želim pač pozvati kolege, da slepo ne sledimo temu lobiju. Pač karkoli jim date, karkoli date industrijo, bojo zahtevali več. In eh, tu moramo biti izjemno previdni saj v končni fazi nikoli ne bodo sprejeli ničesar, vedno trdijo, da njim ni treba plačevati za onesnaževanje. Ampak mislim, da se mi vsi strinjamo glede tega, da moramo prejiti na sistem, kjer plača onesnaževalec. Saj to govori o politiki vse skozi, ampak potem, ko dobimo konkreten predlog, pa spremenijo svoje stališče. To je vedno zanimivo. Pa, opaziti. Bil pa želel izpostaviti eno izmed tem, ki a, je meni izjemno pri srcu če industrija pritiska glede izseljenja oglika, potem um, moramo mi začeti govoriti o pomankanju prehoda na druga goriva in kakšne cene oglika potrebujemo um, z vidika trenutnih cen plina in um, drugih fosilnih goriv. Pač govorijo o ceni tam okoli 50 evrov na tono CO2 in če smo še tako skromni, tudi če bomo okrepili ta predlog, uh, ne bomo dosegli teh. Uh, um, pragov. In torej, tega prehoda na druga goriva ne bo. Vsaka tovarna, ki jo zgradimo za generacijo elektrike na podlagi um, fosilnih goriv, nas nekako um, zaveže k statusu quo za naslednjih uh, um, 40-50 let. Tako da predlagam, da imamo standarde v zvezi s učinkovitostjo uh, Eh, za proizvajalce energentov. To bi lahko bil nek dodatni ukrep, ki se bi lahko prištel k sistemu ETS, ki bi ga lahko dopolnjeval in ki bi zagotovil, da bomo stopali pravi poti. Skratka, veselim se razprav v zvezi s temi zadevami, tako s Ivan kot s poročevalci v senci. Ampak ta fuel switch, ta prehod na druga goriva, mislim, da je tako pomemben kot selitev vera oglika, tako da bi morali to vprašanje na ta način tudi obravnavati. Hvala. Mm, najlepša hvala. Lenora Evi za FDD. Hvala lepa, predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za delo, ki ga upravlja. Hvala, ker skuša najti skupni imenovalec, da bi oblikoval čim bolj soglasno stališče. Mi menimo, da mehanizem cap and trade ni najbolj primeren za prehod na gospodarstvo, na nizkoglično gospodarstvo. Uspos predstavitev rezerve kot je MSR bi lahko zgolj pokopala te jasno predeljene omejitve, ki veljajo trenutno pri ETS-u. Mi smo se pogovarjali tudi s predstavniki industrije. Oni pravijo, da je stabilnost cen CO2 pogoj sine qua non, če želimo, da bi oni več vlagali v tehnologijo. Tega pa ne moremo več zagotoviti, niti če bomo spostavili rezervo za tržno stabilnost MSR. Noben finančni trg si ne želi nestabilnosti, želijo pa si več usklajevanja med posameznimi platformami za izmenjavo na mednarodni ravni. Nizki stroški industrijske proizvodnje na kitajskem, Indiji in tako naprej por... povzroča tudi selitev proizvodnje zlasti zaradi tega, ker je v teh državah cena tone izpusta CO2 precej cenejša kot pri nas. Toplogridne pline se ponavadi proizvaja v trgu blagajne, trgu storitvah. Do leta 2020 bomo pač delali na podlagi tega sistema ampak lahko bi že razmislili tudi o tem, kdaj bomo začeli izvajati to rezervo. Vzpostaviti treba tudi ustrezne tržne pogoje, zato da bi spodbujali čim bolj učinkovito tržno tehnologijo. Pogovoriti se je treba tudi o cenici odvaja, o razpoložljivosti kvot v rezervi. Na trg ne bi smeli dajati kvoti z backloadinga ob koncu tretjega obdobja, bi verjetno zaradi tega prišlo do ponovnega padca cen, kot se je to že pripetilo. V predlogih sprememb kolegov iz ostalih skupin pa je moč razbrati, da se usmerjamo tja, kamor sem ravno kar opisala. Del rezerve in sredstva, ki bi jih pridobili na podlagi prodaje dovoljen, pa bi lahko uporabili za to, da oblažimo stroške, do katerih bo prišlo zaradi selitve proizvodnje. Preprečiti bi morali to, da financiramo projekte, ki nimajo velike dodane vrednosti, vsaj ne z vidika emisij. Če bi se uspeli dogovoriti glede virov financiranja, tudi ko gre za kvoten rezervo, pa se mi zdi, da bi prišlo do težav glede samega izvajanja na trgu. Naš končni cilj je, da bi bil za cena CO2 na razumni ravni, tako da bomo dosegli tudi končne cilje. Naš cilj pa je, da bi čim bolj zmanjšali emisije. Hvala. Najlepša hvala. Nadaljevali pa bomo z govori drugih članov odbora, Petr Lisem. Dankan Ivo Belec. Da. Hvala lepa, hvala lepa. Ivo Beletu ni imel nastavnega dela, ampak se ga je opravil dobro. Strinjam se z Ianom Dankanom. Čeprav se naša stališča nekoliko razhajajo, imamo tudi veliko skupnega in um, To bom povdaril tudi jutri, ko bomo glasovali v odboru ITRE. Pomembno vprašanje je, kaj narediti z pravicami, ki so bile vzete zaradi backloadinga in ki bi se sedaj vrnile eh, leta 2019. Strinjam se s komisarjem eh, Arias Kanjetem, ki pravi, da ne bi bilo dobro, če bi najprej imeli rezervo za stabilnost trga, pol pa bi se naenkrat leta 2019-2020 na trgu spet znašla ogromno število pravic in to bi spet znižalo cene oglika. Eh, sedem držav članic je že sprejelo tudi nacionalne ukrepe. V Nemčiji ravno sprejemajo nekaj eh, zelo dvomljivega. Jaz se s temi ukrepi ne strinjam in mislim, da z nacionalnimi ukrepi tega problema ne bomo rešili. No, eh, v odboru ITRE se zauzemajo to, zato, da bi šle odložene pravice spet nazaj v rezervo. To je predlagal tudi Ivo Belet. No, razlika je pa v tem, da ITRE želi del eh, certifikatov uložiti tudi v sklad za inovacije. In to se mi zdi dobra ideja. Eh, industrija potrebuje takšen sklad, potrebujemo nove tehnologije, preboj, zato da bomo lahko imeli industrijo, ki bo bolj prijazna okolju. Potem glede za datuma začetka veljavnosti, o tem bomo morali v ELS-u še razpravljati. Jaz se zauzemam za leto 2017 no, danes sem dobil neko elektronsko pošto iz uh, urada kanclerke in čeprav to morda ne naredi vtisa na vse vas, naj vam povem, da se tudi uh, Angela Merkel zauzema za to, da bi inštrument začel delovati leta 2017. Če že dobimo ta inštrument, potem ga je treba uvesti kar se da hitro in s tem lahko tudi preprečimo. Uh, izkrivljanja med posameznimi državami. Eh, potem ehm, mislim, da bi morali nekaj jasnega reči tudi glede uhajanja virov CO2. Eh, ta signal moramo poslati industriji. Ehm, zahvaljujem se Matiju Sogrotju, da je tukaj pripravljen na kompromis, ampak ELS-u eh, e uvodna pripomba ni dovolj. Mi želimo takšen predlog, ki bo jasno govoril o tem, da bomo imeli seznam tveganih industrij za uhajanje CO2 tudi po letu 2010. Zakaj? Zato, ker želimo inovativna podjetja, ki bodo investirala v nizkooglično gospodarstvo. Takšna podjetja moramo nagraditi in kaznovati tista, ki mm, ne želijo teh novih nizkoogličnih eh, tehnologij podjetja, ki želijo nizkoglično gospodarstvo, pa so v to tehnologijo investirala, zato jih ne smemo dodatno obremenjevati in zato sem za ta seznam eh, za eh, uhajanje CO2 in ta bi moral veljati tudi po letu 2020. Nibska. Hvala, gospod Vesinska.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 oziroma da bi avtomatično začeli upeljevati pravice, ki so že bile vzete iz sistema in tako naprej. Prav tako obstajajo druge zamisli in sicer neka povezava med standardni emisiji, kar bi, bilo, kar bi bila um, noviteta pravzaprav glede ETS-a. In te spremembe niso neutralne ne za a, podjetja, ne za gospodinstva v Evropski uniji. No, hkrati pa usporedno s tem govorimo tudi o oživljanju gospodarstva in o krepitvi industrije. Imamo tudi nov Junkerjev investicijski načrt, ki je primer tega novega gospodarstvenega zakona. Ampak leta 2012 je komisija imela načrt, kako zaustaviti eh, nezaželene trende, in ta načrt je svet tudi potrdil in ga sprejel, v praksi pa ga nikoli niso začeli izvajati. Pred enim letom je komisija sprejela sporočilo na isto temo, katero je povedala, da je delež industrijske proizvodnje opadal za 15 odstotkov. Tako da je ta trend ravno obraten kot pa to, kar so napovedovali. In cena energentov nikakor ni edini eh, dejavnik konkurenčnosti Evropske unije. To ni glavni dejavnik naše konkurenčnosti. Ampak ti predlogi za sistem ETS lahko povzročijo tudi to, da bo cena energentov postala glavni dejavnik konkurenčnosti. Zato menim, da bi morali ta celotni predlog eh, zavrniti. Če pa ne bi ga sprejeli, pa mora vsekakor biti del um, bolj daljnosežne reforme sistema ETS, ki bo omogočila tudi to, da posebno obravnavamo sektore, ki so bili prizadeti zaradi selitve um, virov CO2, -ja. zaradi česar moramo v določenih državah ogromno investirati. Prav tako bi opcija lahko bila, da bi pravice lahko uporabljali za investicije v industrijske rešitve. Zostajte. Hvala, gospod Grostet. Eh, Najlepše hvala, gospod predsednik. Tudi sama želim čestitati poročevalcu, kolegu Beletu, ki je eh, opravil zres izjemno delo v zvezi s izjemno občutljivo in kompleksno temo. Pred eh, ne tako dolgo časa so začeli s tem delom in še enkrat vam čestitam za to. Sama osebno ima malce drugačna stališča tu in tam pa vseeno. No naj spostavim, da vzpostavitev te rezerve ne moremo izpoljati, ne, ne da bi um, pomislili tudi na posledice za določene industrijske sektore. Nekateri kolegi trdijo, da um, in, industrijski sektori onesnažujejo in da morajo plačati za to. No, ampak industrija ni samo onesneževalec, ampak ustvarja delovna mesta. Sama, saj sama na njih gledam tako, tako da na to ne bi smeli pozabiti. To, da bi na mesto leta 2011-2017 začeli izvajati 2017, bi lahko škodovali konkurenčnosti. Industrija je dobila določene kvote, In te kvote se avtomatično in progresivno znižujejo zaradi tega linearnega faktorja in pa zaradi korekcijskih transektorskih faktorjev. Ampak to se včasih uporablja samo za del obratov, ki jih imamo, tako da obstajajo uh, sektori, naprimer železarstvo oziroma jeklarstvo, ki, um, kjer bo ogromno posledic zaradi tega um, sprejem pragov, bodi si minimalnih ali, ali pa maksimalnih uh, pragov, ki bi bili malce višji, uh, a, bi bilo bolje za sistem kvot, zlasti upoštevajoč eh, prihranke, ki jih imajo različni gospodarski akteri. Na ta način mislim, da bi lahko zagotovili a, eh, večjo stabilnost te rezerve. Pa še ne, pa še a, eh, ne nazadnje naj omenim, da podpiram večjo fleksibilnost za to rezervo, za to, da bi lahko v večji meri upoštevali spremembe, do katerih prihaja v našem gospodarstvu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 je poročevalec opazil, kako malo manevrskega prostora pravzaprav imamo. V poročilu je omenjeno, da je naš cilj, da znižamo stopno emisij CO2 -ja in da damo neko spodbudo za več naložb na tem področju. Ampak v letu 2020 bi morali prioritetno zagovarjati druge rešitve z vidika um, selitve vira oglika. V uvodni izjavi 3b piše, da v primeru tistih najučinkovitejših uh, obratov ne bi smeli sprejemati nerazumnih omejitev. Tako da smo se pač v tej uvodni izjavi omejili samo na uh, najučinkovitejše obrate. Mi pa smo, oziroma predlagan pa je bil, predlagan pa je bil tudi amandma, kjer se ta formulacija črta. Predlagano je, bi tudi, predlagano je bilo tudi, da bi morali tem in, industrijskim sektorjem dati 100-stotno brezplačne kvote oziroma a, eh, pravice. Na ta način bi potrdili ta status quo. Naprimer, železarska oziroma jeklarska industrija je eden izmed teh primerov. Vem, da pač industrijski lobiji obstajajo. Ampak to vrstna tovarna ustvari več deset tisoč um, delovnih mest. In tudi ta sektor v, kar nekaj vlaga v um, zagotavljanje večje učinkovitosti. No, najučinkovitejše pa bi bilo to, da v tovarnah uporabljajo najnovejše tehnologije. Ampak to je skoraj da nemogoče, kot da v tej uvodni izjavi mislim, da ne bi smeli govoriti o najučinkovitejših industrijskih sektorjih. Prav pa bi bilo, če bi predlagali, da se mora sprejeti ukrepe za izboljšanje učinkovitosti. In če nek obrat eh, izpelje vse te korake za izboljšanje učinkovitosti, bi lahko te pogoje izpolnili po letu 2020. in na ta način bi lahko tudi preprečili selitev viroglika. To bi lahko bila kompromisna rešitev. Mislim, da bi ja morala podjetja storiti, kar lahko in kar je od njih tudi razumno pričakovati. Ampak, če bomo to pogovarjali s to vrstno formulacijo, da mora biti, oziroma da gre samo za najučinkovitejše primere, potem um, ne bomo dosegli rezultatov. Najlepše hvala, gospod Gardini. Eh. Hvala, predsednik. tako kot vsi ostali bi tudi sama rada Ivo Beletu čestitala za delo, ki ga upravlja. Zagotovo je to zelo kompleksna tematika. Rezultate dosegamo s precejšno muko. Kot parlament bi morali seveda poskrbeti tudi za to, da se o določenih željenih ciljih spoh ne bi več pogajali ali da ali ne tako kot smo to počeli v prejšnjem mandatu. Ta sektor je treba obravnavati v celoti. Ko govorimo o ETS-u, govorimo o instrumentu, ki ni bil najbolje zasnovan, sedaj ad hoc nekaj posredujemo, bolj ko bomo posegali na splošni ravni bolje, bo nima se smisla preveč spuščati v vsebino. Za ETS-om je povezanih tudi veliko drugih vprašanj stvari so tudi vedno bolj jasne. ETS kot sistem ne deluje. Ne vem, sedem ali dolarjev ali evrov na tono CO2 ja, naj bi bil strošek. Pri ETS-u je treba upoštevati tudi druge sektorje. In če bomo preverili, koliko nas stane okoljska politika, koliko nastane tona CO2, ja, bomo videli, da so končni stroški veliko višji. Zato bi morali stvari bolj poglobljeno preučiti. Sama trenutno študiram te zadeve in ko bom prišla do konca, bom zagotovo sodelovala tudi z drugimi kolegi pri svojem nadaljem razmišljanju. Stroški energije, to smo že slišali, nedvomno bomo posegli tudi v to. Mene ne zanima, kdo bo bolj točno napovedal stvari. Pomembno je, kolikšni bodo stroški proizvodnje energije. Ti se bodo zagotovo povečali, ne vem ali malo ali veliko, ampak kot evropejci imamo v globaliziranem svetu težave povezane s stroški energije, precejšnje težave. Zato bi morali storiti vse za to, da se zmanjšajo stroški energije. Nima smisla razmišljati o tem, za koliko bomo stroške še povečali. Če se stroške energije podceni. Tudi v Economistu sem prebrala navedbo iz študije, ki je opravil Oxford. In stroški energije so drugi razlog, zakaj prihaja do selitve proizvodnje in tretji razlog, zakaj smo manj konkurenčni v Evropi. Ne sicer na prvem mestu, ampak na drugem in tretjem, ko gre za selitev proizvodnje, ko gre za zniženo konkurenčnost. Ta razprava o tem, ali naj bi po letu 2020 še vedno govorili o selitvi proizvodnje ali ne zaradi oglika, mislim, da ja. Če bomo stroške energije želeli znižati, bi morali obravnavati še pomembno vprašanje, pri katerem ne smemo popustiti. Nadomestilo pri osrednjih stroških je prostovoljno, kar pomeni, da vsaj po mojem mnenju, pa ne zgolj po mojem mnenju, temveč tudi italijanski protikartelni organ, ki je nedavno objavil mnenje v tej smeri, pravi, da bi morali storiti nekaj v zvezi s temi nadomestili, ki se izvajajo na nacionalni ravni. Stroške se centralizirana obravnava na evropski ravni, nadomestila pa prepuščamo nacionalni ravni. Stroški se večajo, prihaja do izkrivljene in izkrivljene se bo še poslabšalo. Če se bomo odločili, da posežemo v stroške in ceno, potem moramo absolutno zahtevati tudi poenotenje pri nadomestilih na evropski ravni. V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da bo prišlo do domačeg selitve proizvodnje zaradi oglika. Mislim pa, da naši državljani, industrijski sektor v tem trenutku tega enostavno ne bi prenesli povrhu vsega drugega. Ne želim biti predolga, saj smo slišali praktično vse. Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Grostet. Bolje bi bilo, če bi poskrbeli za dodatne prihodke, če pa imamo raznolike poglede na celotno vprašanje bi se vseeno morali zediniti glede cen in glede selitve proizvodnje, da ne bo prišlo do vojne. Hvala. Uh, Hvala, gospod Filner. Thing... Hvala, na kratko. Tukaj je pomembno predvsem to, da ustvarimo nekaj več stabilnosti in predvidljivosti za industrijo. To so številni kolegi povdarili. Ampak, eh, ko to pravimo, obstajata dva problema. Eh, ki jih bomo morali sprejeti kot eh, posledico. In sicer najprej vprašanje datuma veljave. Kajti, če najprej rečemo, da želimo stabilnost in predvidljivost, potem pa rečemo, hm, dobro bi bilo, če bi se skupaj začelo veljati 2017, potem vemo, da spravljamo v industri, industrijo v težave, če so se oni pripravljali na leto 2020. Vemo, kakšne črte so naredili, rekli smo, da bo to predvideno za leto 2020, potem pa želimo snesti besedo in to mi ni všeč. Enako velja za te ideje, da bi morali črtati odložene pravice. Dobro se spomnim, ko smo se v tej, tem odboru okregali o backloadingu in potem smo rekli, ne, nikoli jih ne bomo črtali, to se nikoli ne bo zgodilo. In, uh, zdaj je pa minilo nekaj časa in sedaj pravimo, ja, mogoče pa bi vseeno lahko črtali. In še enkrat, če govorimo o stabilnosti in predvidljivosti, potem eh, se mi zdi, da tukaj ne ravnamo kot odgovorni zakonodajalci. Eh, na no, še ne na zadnjem. To nam mora služiti tudi kot signal za naslednjo obdobje. Omeniti moramo neposredne stroške dodelitve in tako naprej. Ehm, tukaj moramo vsaj približno začrtati smer, v katero želi parlament eh, iti. Tako da bomo poskrbeli za nekaj več stabilnosti od tistih, ki se zdaj ukvarjajo s vprašanjem, kaj bo se zgodilo v naslednjem obdobju. Uh, Eh, no, Ivo, dobro je tudi to, da si naklonjen ideji, da bi ustrajali, eh, da si naklonjen ideji, da bi ustanovili nekakšen sklad za inovacije. Kaj te potrebujemo, zato moramo inovacijam nameniti tudi nekaj denarja. Hvala lepa, preden dam besedo predstavniku komisije, je za besedo zaprosil poročevalec. Eh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim zastaviti samo dodatno vprašanje komisiji. Na prejšnjih sejah je prišlo do nekaj zmede glede ocene učinka. E, zanima me, ali obstaja ocena učinka glede MSR, e, ali lahko komisija nekaj pove o tem in pa ali obstaja presoja učinka, e, vpliva tudi v primeru tega zgodnega datuma začetka. Hvala lepa, sedaj pa misis, eh, oprostite, gospa Peterski v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi mi se zahvaljujemo poročevalcu za mm, zelo dobro delo. Naj takoj na začetku povem, da je ena izmed glavnih prednostnih nalog komisije to, da bi čim prej vzpostavili rezervo za stabilnost trga in vesela sem, da tudi poslanci podpirajo to idejo. In da tudi želijo, da bi bilo to kar se da hitro sprejeto. Naj se navežem na nekatere točke, ki so bile izpostavljene v razpravi in eh, naj skušam odgovoriti na vprašanja, ki so bila zastavljena komisiji. V zvezi z transferjem odloženih eh, pravic eh, neposredno v MSR. V razpravi je že bilo povedano, da je komisar Elias Kanete že napovedal, da je on glede te ideje odprt, če se bosta svet in parlament uspela dogovoriti. Povedati želim tudi to, da pričakujemo, da, da je MSR namenjen predvsem temu, da bi se izognili nihanju cen. Če se želimo izogniti nihanju cen na trgu oglika, je ključnega pomena vprašanje, kaj se bo zgodilo z odloženimi pravicami. Če bomo odložene pravice um, unesli neposredno v MSR, bo to okrepilo ta inštrument. Prav tako pa bo to okrepilo pobude v okviru ETS-a. Kar se tiče začetka datum, začetnega datuma veljave te rezerve, tukaj bi se vrnila k eh, temu, kar sem povdarila že prej. Komisar je do tega predloga odprt, mu je naklonjen. Prej, kot bomo dobili to rezervo za stabilnost trga, eh, prej bomo lahko poskrbeli za več predvidljivosti za bolj prijazno okolje, za naložbe, za podjetja. Tudi to je bilo povdarjeno v razpravi. No, sedaj pa naj odgovorim na prvo vprašanje, ki je bilo naslovljeno na komisijo in sicer je spraševal o presoji vpliva. Lahko potrdim, da smo izvedli presojo vpliva tudi v zvezi z tem dosjem. No in eh, če si ogledate presojo vpliva, smo presodili tudi možnost uvedbe MSR-a v obdobju po letu 2020. Na zvezi s to analizo povem tudi to, da je presoja vpliva pokazala, da bi vzpostavitev MSR-a Tudi v tretji fazi pomenila koristi za krepitev in učinkovitost trga oglika. Seveda vam je presoja vpliva na voljo, na spletu in tudi jaz sem vam na razpolago, če boste potrebovali kakšna dodatna pojasnila. No, e, to me privede do tretje točke. Gre za vprašanje rezerve in e, mejne prage. Tukaj bom samo podarila to, kar sem povedala že na prejšnjih sejah. Lahko povem, da so ti pragovi bili zelo natančno načrtovani, ko smo preučevali ta predlog. Zdaj s tem želim povdariti eh, dva vidika. Najprej, zelo previdni smo bili pri določanju teh eh, pragov. Eh, lahko iz predloga preberete tudi to, da bi presežno likvidnost prenesli v rezervo v manjših zneskih preden bi dosegli številko 833 milijonov. V kontekstu tega si moramo ogledati tudi možnost pregleda. V tem pregledu bi ocenili, kako deluje rezerva za stabilnost trga. ali so obstoječi parametri ustrezni in če bi bilo to potrebno, bi jih tudi spremenili. No, ampak ko razpravljamo o teh parametrih, čeprav razumem, je odbor bolj naklonjen z zgodnjemu pregledu. To bi lahko bila pragmatična rešitev za ta problem. In pa še dve točki. Zastavili ste vprašanje v zvezi z nedodeljenimi pravicami. Zakonodaja predvideva, da bi te nedodeljene pravice prodali na dražbi na koncu tržnega obdobja to pravi direktiva o ETS, pravice iz preseška. bi bile um, prodane na dražbi na koncu tržnega obdobja, obdobja trženja. V zvezi z predlogom, o katerem razpravljamo danes, vas želim opozoriti na to, da predlog vsebuje določbe, ki so namenjene mm, mm, omilitvi um, sproščanja teh pravic v prehodnem obdobju, tako da ne bo nekih grobih sprememb. V predlogu smo predvideli tudi prehodne ureditve za to, da bi se ozvali na ta problem. Lahko pa razumete, da smo na začetku obdobja trgovanja, tako da, bo, da je težko napovedati, koliko bo teh pravic. In pa še zadnja točka, gospod predsedujoči, vprašanje selitve virov CO2. Tudi o tem smo na široko razpravljali in pa s tem povezani neposredno. Uh, eh, neposredni stroški. Trenutni predlog omogoča državam članicam, da eh, ponudijo državno, moč, če, eh, državno pomoč, če pride do, neposri, eh, do posrednih stroškov. Prostite. Nekatere države članice zato uporabijo dobičke, ki jih dobijo iz prodaje pravic na dražbah. Eh, no, bomo pa to možnost eh, še bolj podrobno analizirali pri naslednjem pregledu ETS-a. V zvezi s tem bomo. No, podali pa bomo tudi predloge v zvezi z selitvijo virov CO2. No, Evropski svet je v svojih sklepih oktobra predvsej podrobno obravnaval to vprašanje. Komisija te sklepe eh, jemlje zelo resno, pripravljamo zadnje analize, analize ozadja za naslednje predloge. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, sedaj bomo imeli dejanske podatke v zvezi s tem. Začeli smo tudi z posvetovanjem z udeleženimi stranmi, tako v zvezi z selitvijo CO2, kakor tudi v zvezi z revizijo ETF-a. Naj vas še enkrat spomnim na to, da da je prosto dodeljevanje pravic eh, sektorjem pod tveganjem selitev, EO, eh, mm, selitev virov CO2 že predvideno. V zvezi s tem smo že sprejeli tudi potrebne pravne akte. Eh, prosto dodeljevanje pravic tveganim industrijam do izteka trenutnega obdobja. No, strinjam se tudi s tistimi, ki so se zauzeli za čim prejšnji sprejem tega predloga. Naj še enkrat povem, da bomo tako po sprejemu predloga podali tudi predlog eh, o pregledu ETS-a v obdobju 2020-2030. Thank you very much. Then for Hvala lepa. In uh, za povzetek razprave bi dal kot zadnjemu besedo Ivo Beletu. Chairman. Hvala. Pet minut. Najprej Jasno je, da vsi podpirajo reformo ETS-a, zato da ne bo potrebna ta alternativa 28 različnih scenarijev. To bi bilo grozno. Uhajanje virov CO2. Ugotavljam, da si večina skupin želi jasnega signala v zvezi s tem, bodi si bo to omenjeno v vodnih izjavah ali v členu, glavno to bo vključeno v besedilo, lahko rečem, da je ta predlog dobil široko podporo, zato da bomo lahko dali spodbudo tistim podjetjem, ki investirajo v obnoljivo viro energije in pa v energetsko učinkovitost, soočili pa se bomo tudi z vprašanjem posrednih stroškov. začetek veljave, če posplošim lahko rečemo, da mora biti to pred eh, letom 2021, po možnosti prej. Backloading. Peter Lize je rekel, da sta v odboru ITRE na mizi dva kompromisa, ki se oba zauzemata za to, da bi odložene pravice unesli v MSR. Tako da lahko rečemo, da že obstaja dogovor o tem. Razčistiti je treba samo še podrobnosti. Kot je povedal Peter Lize in pa Kristof Fjellner, in sklad za inovacije je dober predlog ki nam bo pomagal tudi pri doseganju kompromisa, torej ima več prednosti. In pa še um, ne na zadnje to, kar je omenila François Grostet glede zgornjih in spodnjih mej oziroma tega, tega tako imenovanega francoskega predloga. No, um, za pregled se bomo zavzeli um, kar se da hitro, torej da bi ta bil izveden kar se da hitro in da bi lahko spremenili po možnosti parametre, če se s tem ne bo dobro delovalo. Tudi komisija se strinja s tem, da mora do pregleda priti čim prej, kar je dobro. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Jutri bodo glasovali v odboru ITRE. V našem odboru bomo glasovali 23. ali 24. februarja. Potem pa se bomo odločili o tem, kdaj glasovati na plenarnem zasedanju. Eh, Nažalost nimamo dovolj časa, da bi razpravljali o 14. točki. O tej pomembni temi gre za novo gozdarsko strategijo Evropske unije. Bomo razpravljali na seji 27. januarja, ki bo, za pol, eh, ki bo podaljšana za pol ure. Rok za ložitev eh, predlogov sprememb bo predstavljen na 28. januar ob 12. v zvezi s to točko. Tako, seja je zaključena. Zahvaljujem se vsem poslancem za te zanimive razprave. Vidimo se jutri zjutraj.